In kolegi, člani nacionalnih parlamentov, člani Evropskega parlamenta, prosim sedite, bomo začeli. Zelo vesel sem, da vas vidim tu. Obravnavali bomo zelo pomembno temo. Ta tema mi je zelo pri srcu. tudi sedaj, kajti prej sem bil pet let član, predvsej običajen član, sicer ne predsednik odbora, kot gospod Royal. To so zelo zanimive stvari, moram reči. Energetika je gotovo tudi za naše državljane zelo, zelo pomembna tema, morda celo najpomembnejša zaradi skupne kmetijske politike nimamo težav s hrano v Evropi. Marsik je po svetu, kot gotovo veste, ima s tem največ težav, s vodo in hrano namreč. Naša težava pa je zanesljiva oskrba z energijo. Torej, to je dejansko zelo pomembna tema zelo resno jo moramo obravnavati. To je izziv, to je tudi nekakšna grožnja za naše državljane. No bom pa govoril v svojem jeziku, kot običajno, kajti pomagali nam bodo naši tolmači. Peul, drogi kolego, Herberče. Spoštovani predsednik odbora, dragi Herbert, spoštovani gospod Rogan, spoštovane članice in člani odbora, minister Kovač, spoštovane dame in gospodje poslanci, še enkrat prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu še v mojem maternem jeziku. Danes bomo govorili o rešitvah za najpomembnejši problem Evropske unije. Gre za oskrbo z energijo. Ne moremo doseči gospodarskega uspeha, če ne bomo zagotovili zanesljive oskrbe z energijo. Takšne skupne seje Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov predstavljajo že neke vrste tradicijo z Lizbonsko pogodbo so nacionalni parlamenti dobili nove pristojnosti in zaradi tega se mi zdi ta seja še tako, toliko bolj pomembna. Vi, nacionalni poslanci, vplivate tudi na evropsko zakonodajo, sedaj pa se vrnimo k temi današnje seje. Gre za okrepitev konkurenčnosti, gre tudi za inteligentna energetska omrežja in inteligentno energetsko infrastrukturo. Načaloma, načaloma torej gre za enotni evropski energetski notranji trg. Na ta način bi namreč lahko zagotovili ustrezno konkurenčnost. Obstajajo namreč monopoli na nacionalni ravni in tega se zelo dobro zavedamo. evropski notranji trg, pa bi zahteval eh, tudi investicije, kajti potrebno je poskrbeti za boljšo povezavo med državami. Poleg tega pa so pomembna inteligentna energetska omrežja. Torej, poskrbeti moramo za evropske raziskave, okrepiti moramo te raziskave tako, da bi izboljšali oskrbo z energijo v Evropi. Pred enim letom sem skupaj s kolegi predlagal, da bi ustanovili Evropsko energetsko skupnost. Zato potrebujemo spremembo pogodbe, ampak kar želimo doseči z tem je, da bi združili vse ukrepe povezane z evropsko energijo in sicer v skladu z načelom solidarnosti. To je nujno potrebno. Evropska unija je v 55 odstotkih odvisna od drugih držav, ko gre za oskrbo z energijo. Veliko bolj enostavno bi se bilo pogajati o pogodbah z tretjimi državami, če bi nastopali z enotnim glasom. Če bi se vnaprej dogovorili, kako se bomo pogajali, potem bi bilo naše pogajalsko stališče Eh, toliko trdnejše. To nam bi pomagalo izgraditi konkurenčni trg energije in na ta način bi eh, znižali tudi stroške. To bi bilo pomembno tako za podjetja, eh, ki so pristojna za oskrbo za energijo, kakor tudi za potrošnike. Veliko lažje bi torej bilo, če bi se stvari lotevali skupaj. To je temeljno načelo Evropske energetske skupnosti. Evropski parlament je pozval države članice in pa Evropsko komisijo, da bi poskrbeli za konkreten okvir za to Evropsko energetsko skupnost. Tukaj ne gre za novo organizacijo, ne gre za spremembo pogodbe, ampak gre zgolj za neke vrste krovno organizacijo, ki bi podajala pobude v povezavi z oskrbo z energijo. Naj omenim, da gre tukaj za konkretne projekte, za energetske koridorje in pa za lokalne rešitve za mesta in pa občine. Dve krizi na področju oskrbe z zemljskim plinom sta jasno pokazali, da mora Evropska unija nastopati solidarno, ko gre eh, za oskrbo z energijo. Rad bi čestital Viktorju Orbanu, da je vzpostavil eh, oziroma da namerava vzpostaviti energetski most med eh, Severnim in pa Črnim morjem. Pred desetimi leti, ko sem bil ministerski predsednik eh, Polske in Viktor Orban, ko je bil premije Mačarske. Eh, takrat eh, sva že pričela z razvojem tega projekta in to, ta projekt bi odlično sovpadal z Nabukom in pa z južnim koridorjem. Na ta način bi lahko zagotovili čisto energijo v Evropi. Poleg tega gre tukaj tudi za sončno energijo, za veternice, za obnovitev obstoječe energetske infrastrukture. Najti moramo torej enotne rešitve v Evropske uniji, potem se bomo lažje pogajali. V Evropskem parlamentu imamo skupino poslancev, gre za Urban Intergroup in ta skupina se ukvarja z eh, takšnimi vprašanji. Naj v zaključek povem, oziroma naj za konec kolegice in kolege prosim, da v pogovorjih z eh, svojim predsednikom vlade, z kolegi v parlamentu, omenite energetska vprašanja in da izpostavite, da jih je potrebno rešiti na evropski ravni. Kot na številnih drugih področjih bi bilo veliko lažje zagotoviti varnost, oskrbe z energijo, ustrezne cene in pa zaščititi okolje, če bi sodelovali in če bi odločitve sprejemali na evropski ravni. O poceni energiji več ne moremo govoriti, lahko pa govorimo o zmernih cenah. 4 milijarde evrov smo namenili za energetske projekte oziroma toliko eh, sredstev je namenila Evropska komisija. 22 milijard evrov uh, pa smo potem vse skupaj zbrali glede na učinek vzvoda in zato se zahvaljujem. Eh, tudi komisarju Oettingerju, ki je bil zelo dejaven na tem področju in ki se je tudi večkrat zauzel za to, da bi bila uresničena politična pobuda energetske skupnosti. V nekaj tednih bomo imeli osnutek proračuna Evropske unije po letu 2013 in V tem proračunu bi morali biti vključiti tudi strateški energetski projekti Evropske unije. Pred tremi leti in pol sem bil poročevalec na to temo v Evropskem parlamentu in ta tema je zelo pomembna in takšne projekte moramo spodbujati na ravni Evropske unije. To pričakujemo od eh, komisije in od sveta, kajti visoka so na tem področju tudi pričakovanja naših državljank in državljanov. Spoštovani poslanci, naj vam zagotovim, da je Evropski parlament vedno dejaven na področju evropske dimenzije energetskih problemov. Prizadevamo si jih rešiti tako na nacionalni, kako tudi na evropski ravni. Nihče, eh, nihče ne sme ostati sam, nihče ne sme biti osamljen, ko gre za oskrbo z energijo in zaradi tega mislim, da moramo izkoreniniti tako imenovane energetske otoke. Pomagati si moramo, biti moramo solidarni, kajti že v preteklosti se je večkrat pokazalo, da se solidarnost najbolj odnese v skupnosti in solidarnost je potrebna tudi na področju energije. Hvala lepa, da ste prišli v Evropski parlament. Hvala lepa, da boste danes sodelovali v tej tako pomembni razpravi. Ja. Gospod predsednik Buzek, v imenu vseh kolegic in kolegov Evropskega parlamenta in pa nacionalnih parlamentov bi se vam rad zahvalil. Prvič, zato, da smo lahko to konferenco organizirali tukaj v Evropskem parlamentu in drugič zato, da ste se udeležili te razpravi, kajti vemo, da imate kot predsednik Evropskega parlamenta veliko obveznosti in zaradi tega Se vam zahvaljujemo, da ste si vzeli čas, da nas pozdravite in eh, da pokažete, kako pomembno je za vas sodelovanje z nacionalnimi parlamenti in da je tudi energija zelo pomembna tema za predsednika Evropskega parlamenta. Hvala lepa torej, da ste prišli k nam. Hvala lepa da ste otvorili to eh, sejo in da ste pozdravili kolege. Sedaj pa bom to storil še sam v imenu odbora za industrijo Evropskega parlamenta. Pozdravil bi rad kolege iz nacionalnih parlamentov, eh, potem kolega Kovača, ki predstavlja Evropsko predsedstvo in pa s tem tudi svet. Poleg tega bi rad eh, pozdravil tudi Filipa Lova, ki še ni tukaj, ne, se upravičujem, je že tukaj, generalni direktor ki zastopa uh, komisarja, gospod Oettinger, nažalost, uh, eh, danes ni mogel priti k nam in na zadnje bi rad predstavil še kolega iz eh, mačarskega parlamenta, gospoda Antala Rogana, ki je član odbora za gospodarstvo in informacijsko tehnologijo v mačarski narodni skupščini. In predajam mu besedo v kratek pozdrav, kaj ti skupaj bova vodila to sejo, torej bova oba opravila tudi dobrodošlico. Izvolite. No, ja. a, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Buzek el. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik Buzek, e, gospod predsednik odbora, gospe in gospodje. Tudi zame je to, da lahko sodelujem na tako pomembnem dogodku, izredno pomembno dogodku, ki se odvija v času mađarskega predsedovanja, ki si je med eno svojih glavnih prednostnih nalog postavilo vprašanje energetike. In zadovoljni smo, da se ta tema ne pojavlja samo na dnevnih redih različnih sestankov, ampak da lahko spregovorimo tudi o konkretnih napredkih. Zelo pomembno je, da smo si zastavili ta cilj ustanovitve, vzpostavitve evropskega energetskega trga do leta 2014. To je izredno pomemben rezultat, na katerem smo trdo delali. In ravno tako je zelo pomembno, da skupaj iščemo skupne točke v naših mnenjih in teme, ki jih bomo danes obravnavali, nam bodo pokazale, kaj si moramo zastaviti na področju infrastrukture in energetskih virov in eh, kako lahko skupaj uresničimo različne projekte. Zato se želim zahvaliti tudi za tako številno prisotnost tu v dvorani. Prepričan sem, da bo razprava plodna in da bo pripeljala do številnih eh, pozitivnih rezultatov. Sedaj pa dajem besedo predsedniku. Um, Hvala lepa. Tolmačenje je predvideno v številne jezike, zato bomo kar pričeli z dnevnim redom. Moramo se držati tudi časovnega načrta. In tako kot prvemu predajam besedo kar eh, Filipo Lovu, ki torej nadomešča komisarja za energetiko Günterja Oettingerja. Uh, Spoštovani predsednik Royal. Hvala lepa za vabilo, da se lahko odrežim te zelo pomembne razprave s člani Evropske parlamente in nacionalnih parlamentov. Evropska energetska politika je, upam, da konstruktivna kombinacija med nacionalnimi odločitvami, razpravami in pa razpravami evropske ravni. V Evropi nas združuje to, da vemo, da smo vsi odvisni od energije iz zunanjih virov od drugih držav. Prav tako pa moramo tudi zagotoviti zanesljivo skrbo za naše gospodinstva, za naše podjetja, tako da bomo imeli zanesljivo skrbo pa tudi konkurenčne cene. Obenem pa tudi vemo, da moramo skupaj zagotoviti nizkooglično gospodarstvo. Podnebne spremembe so velika grožnja za našo prihodnost, za konkurenčnost in za okolje. Prav zato se vam zahvaljujem vam, gospod predsednik parlamenta, pa tudi mačarskem predsedstvu za organizacijo tega dogodka. Evropski parlament vse skozi podpira pobude komisije. Enako so 4. februarja to politiko podprli tudi predsedniki državnih vlad. V Evropi želimo spostaviti trg, ki bo odprt za podjetja, tako da bomo lahko zagotovili čim boljše, najbolj konkurenčne pogoje za energetiko. Smo največji trg za oskrbo z energijo na svetu, torej imamo tudi velike možnosti, mar se kaj lahko ponudimo Evropska unija, države članice, parlament, že dolgo časa želimo vzpostaviti integriran trg. To počnemo z različnimi uredbami, svežni, prvim, tretjim, drugim svežnjem, s katerimi smo želeli zagotoviti čim boljšo skrbo, čim boljšo konkurenco, pošteno konkurenco za vse, ki bomo vsi imeli možnost, da nekaj pridobimo iz trgovine z energetiko, prav tako pa lahko zagotovimo tudi zanesljivo oskrbo z energijo, ter tudi to, da tisti, ki dobavljajo energijo v Evropo, dobijo svoj trg na voljo. Želimo torej integriran, odprt trg z, raz, z raznolikostjo oskrbe z vzhoda in zahoda. To pa je odvisno tudi med, od medsebojne povezanosti. Prav zato je bilo za nas v komisiji zelo pomembno naslednje. Prejšnji teden v Budimpešti pod mačarskim predsedstvom smo dobili nov politični zagon za spostavitev večje medsebojne povezanosti za energetsko omrežje v Evropi, tako da bo lahko ta trg dejansko učinkovito deloval. Želimo si gospodarstvo, ki bo odvisno predvsem od obnovljive energije, pa manj od fosilnih goriv. Bolj si želimo lokalne proizvodne in lokalne porabe. In če to želimo doseči, moramo posodobiti našo infrastrukturo. Treba je vzpostaviti pogoje, kjer bomo lahko izmenjavali različne eh, vire energije, tudi glede hlajenja in ogrevanja, tako da bo trg dejansko lahko učinkovito deloval. Regulacija in medsebojna povezanost sta zato nujni za učinkovitost tega trga. To pa je potem odvisno tudi od tega, da razvijemo poti za oskrbo iz in v Evropsko unijo, torej v obe smeri. Veliko se govori o tem, kaj to pomeni za zakonodajo Evropske unije. Naj povem naslednje. Namen zakonodajne evropski ravni glede energetike ni, da bi vzpostavili težave, ampak da vzpostavimo priložnosti. To pomeni, da mogočimo plinovodom, omrežjem, da se jih um, upravlja na tak način, da bodo trenutni konkurenti lahko uspešno upravljali svoje delo, pa da bodo lahko prišli na trg tudi novi konkurenti. ne moremo dopustiti dominantnega položaja samo tistim, ki so že dominantni na trgu. Ne, treba je omogočiti neodvisno upravljanje in neodvisne investicije v omrežja, tako da lahko poskrbimo za ustrezno konkurenco. In to je bistvo tretjega svežnja, ki je bil sprejet leta 2009. Trenutno ga že izvajamo. Seveda mora pri tem sodelovati tudi države članice. Eh, direktive treba prenesti v nacionalno zakonodajo prav tako pa to zahteva tudi veliko trdega dela um, v naši novi agenciji v Ljubljani. Ta agencija je namenjena temu, da določi tehnične podrobnosti za to, kako bodo lahko vsi akterji trgovali z energetiko preko meja. Kaj pomeni trgovina? Tako da ugotovimo, kako uporabljati omrežja čim bolj učinkovito. Če ste v Bendizu ali pa v Zebrogi, kjerkoli že, če ste v Portu ali pa v Talinu, kjerkoli že lahko kupite ali pa prodate plin, tako kot na globalni, na globalni ravni nafto. To bo zelo učinkovit način za to, kako zagotoviti fleksibilnost in pa najboljše cene v Evropi. Ne pričakujemo, da bodo cene energije um, v Evropi padle. Energije po svetu ni veliko. Je pa pomembno, da v Evropi poskrbimo za okvir, za neke predpise, za medsebojno povezanost, s katerimi bomo lahko zagotovili najbolj učinkovito oskrbo. Torej imamo novo agencijo, ki bo koordinirala eh, delo 27 nacionalnih regulatorjev pri izvajanju te zakonodaje. Prav tako imamo okoli 100 operaterjev za prenos, ki sodelujo s komisijo in pa z agencijo. Skupaj pripravljamo infrastrukturo. Upam, da bomo zgradili infrastrukturo, ki bo temelj za čim boljšo konkurenco in za zanesljivo skrbo. Naj predstavim nekaj primerov um, projektov, ki so ključni za konkurenčnost vseh naših državljanov. Imamo naprimer veternice na morju. Tukaj je velik potencial za energijo vetra v Severnem morju. To lahko potem povežemo z um, celino z, z Evropo, potem je treba tudi zagotoviti večjo raznolikost pri oskrbi s plinom. Tako da nismo odvisni samo od enega koridorja na zahodu ali na vzhodu. Ne, želimo zagotoviti tudi um, oskrbo z jugovzhoda. Tudi enako velja za povezave med severom in jugom, ter pa vzhodom in zahodom, torej vse od Balskega morja pa do Adriat, Adriatika. Tako da bomo imeli različne alternative. Prav tako je treba tudi integrirati električni plinski trg ter integrirati vzhod in pa zahod Evrope. Ključno za ta proces je tudi to, da razvijemo pametna omrežja, ki bodo lahko upravljala te nove tokove elektrike in plina, tako da bodo gospodinstva in pa podjetja imeli dostop do najbolj konkurenčnih virov oskrbe. Naj tukaj omenim še nekaj zelo pomembnega za vsako državo članico in nekaj, kar je skupno za evropsko in nacionalno politiko. Namreč, treba je energijo uporabljati na čim bolj učinkovit način. Potrošniki bi morali na bolj pameten, učinkovit način uporabljati energijo, zato jim je treba dati možnosti, tako da bodo lahko sami izbrali najboljši vir elektrike oziroma drugih virov energije. To je zelo pomembno. Pri razvoju infrastrukture smo pred velikimi izzivi. Regulator, regulatori na nacionalni ravni seveda vedno delujejo v nacionalnem interesu, ampak ima pa tudi druge uh, projekte na evropski ravni in naložbe na nacionalni ravni lahko koristijo tudi drugim, drugim državam. Še posebno tam, naprimer, kjer potrebujemo um, naložbe v osrednji Evropi, ki bi koristile tudi obrobjo. In tukaj se morajo regulatorji sami dogovoriti o tem, kakšna je najboljša pot in pa kakšni naj bili potencijalni dobički za vlagatelje v takšne energetske povezave. In drugič, postopki trenutno v Evropi potrebujemo 10 do 12 let za to, da pridemo od začetka pa do končne izpeljave projekta. Pa ne gre za nove električne povezave ali za kakršnekoli, naprimer, nova skladišča za shranjevanje energije. Kot je povedal predsednik Buzek, največji izziv za Evropo pri oskrbi z energijo je zelo pomemben in, in nijo veliko časa za to, da izpeljemo vse te investicije. To pomeni, da moramo v naslednjih 10-12 letih storiti veliko. 10-12 let traja, da dejansko um, izpeljemo projekte, v katere investiramo. To pomeni, da moramo čim bolj racionalizirati, poenotiti postopke, zato da ugotovimo, kje so plusi in pa minusi pri posameznih projektih. To moramo potem prenesti v uh, uveljavljene na lokalni ravni, tudi lokalne organe treba prepričati v to, da je projekt pametno izpeljati. Treba mi tudi dati na razpolago alternative. Torej, okoli 10 do 12 let potrebujemo, ampak um, kako bi nekaj lahko storili v 4-5 letih? Torej, treba je skrašiti to časovnico. Potem pa še problem financiranja. Potrebujemo številne energetske projekte za to, da zagotovimo oskrbo na nacionalni ravni. In marsikaj se potem odrazi tudi v cenah, ki jih potrošniki plačujo za elektriko in plin. Je pa kar veliko projektov, ki gotovo ne bodo financirani, razen če javni organi ne bodo prav tako vključeni v financiranje za te projekte. To še posebno velja za uh, zanesljivo skrbo z energijo tukaj bo treba ugotoviti, kako bi združili um, evropski proračun z nacionalnimi proračuni, kako pomagati pri tem. Potem pametna mrežja, eden izmed naslovov današnjega zasedanja, to je ključen element pri tem, kako poskrbeti za to, da boste tako ponudba kot popraševanje pametna. S ustreznimi informacijami morajo potrošniki v prihodnosti imeti možnost, da ugotovijo, kako eh, upravljati elektriko v svojih gospodinstvih, tako da bo to čim bolj koristno za njih, prav tako pa bi na ta način tudi eh, zmanjšali porabo na celotni evropski ravni. To je zelo draga industrija, stroški so visoki. Tudi naslednjih 30, 40, 50, 60 let um, so stroški visoki. Upam, da bom skupaj s parlamentom pripravili časovnico um, za to, um, kakšna ne bo situacija, naprimer leta 2030-2050, bomo tudi pripravili osnutek do novembra to leto. Hvala lepa, predsednik. Darf mich bedanken ganz herzlich für diesen. Najlepša hvala za ta uvod. Z veseljem bi prisluhnili tudi svetu in mačarskemu predsedstvu zato dajem besedo Pol Kovaču. Gospod predsednik Buzek, gospod generalni direktor. Yes? Ja, se, se dela mikrofon. Me slišite? So, Buzek, uh, general, poštovani predsednik Buzek, poštovani generalni direktor, poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Veliko vesel me, da sem tukaj in da lahko predstavljam mačarsko predsedstvo. Teme na današnjem dnevnem redu so zelo podobne prednostnim nalogam našega predsedstva, še posebno, ko gre za infrastrukturo, razvoj infrastrukture. Naj zato povem nekaj pripomp o tem, kaj smo že storili v času našega predsedovanja. Naj povem, kaj je še pred nami v naslednjih petih tednih predsedovanja kot so že številni podarili. Energetika je ena izmed najbolj kompleksnih in nujnih izzivov danes. Če želimo zagotoviti blaginjo, gospodarski razvoj, nacionalno varnost, moramo izboljšati oskrbo z energijo in tudi konkurenčnost evropskega gospodarstva. Obene pa moramo tudi uh, skrbeti za trajnostno vzdržno okolje. Mačarska se že dolgo časa zaveda teh izzivov. Energetika je zelo visoko na našem um, seznamu prednostnih nalog. Želimo zagotoviti varnost, zanesljivo oskrbo in integrirane energetske trge. Skazalo se je, da smo bili uspešni in smo zavezani širšim evropskim ciljem. Najprej glede trajnosti. Mačarska se je zavezala srednjeročnim in dolgoročnim strategijam. To je bilo tudi um, podprto 4. februarja na svetu za energetiko, kjer so države članice sprejeli zaveze za to, da dejansko um, vzpostavimo um, skupni evropski energetski trg za plin in elektriko do leta 2013. Prav tako smo podali, da nobena država članica ne sme biti izolirana uh, od tega trga vse do leta 2015. Prav tako svet podaril to, da moramo bolje podarjati tudi energetsko učinkovitost in pa zunanje odnose. Ti so bili izpostavljeni kot nekaj zelo ključnega, če želimo doseči eh, cilje 2020. Glede na smernice sveta smo strili potem tudi sklepe glede sporočila 2020, potem tudi srednjeročno strategijo za energetiko. 24. februarja na svetu za energetiko smo s tem uspeli podariti in okrepiti rezultate, ki jih je najprej določil Evropski svet. Glede dolgočne strategije naj povem, da je mađarsko predsedstvo predlagalo, da začnemo razprave o časovnici do leta 2050. To je bila tema tudi na, na neformalnem ministrskem sestanku v Gedeloju na mađarskem na začetku tega meseca. Zapričani smo, da smo s temi razpravami zagotovili večji politični zagon za nadaljevanje dela. Potem še enkrat glede trajnosti. Imamo dosije za revidirani eh, načrt za energetsko učinkovitost. V delovni skupini za energetiko so se dolgo časa pogovarjali o tem, sedaj predsedstvo želi sprejeti sklepe do 10. junija, ko bo zasedal svet za energijo. Potem varnost in zanesljiva oskrba. Mačarsko predsedstvo bo razpravljalo o sporočili komisije o mednarodnih odnosih na področju energetske politike Prav tako bodo razpravljali tudi o trenutnem stanju in pa napredku pri uh, eh, proizvodni uh, eh, plina na morju in druge. Govorili smo tudi o zunanji razsežnosti pri energetskih vprašanjih. Ta razprava je bila prva izmenjava mnen o teh temah. Potem integrirani trgi. Eden izmed ciljev predsedstva je bil tudi to, da dosežemo dogovor glede uh, regulacije, integracije energetskih trgov in pa preglednosti pri tem na svetu 10. junija, upam, bomo dosegli tudi politični dogovor po dolgih razpravah v delovni skupini za energetiko v svetu. Upam, da bomo začeli trialog med komisijo, parlamentom in pa predsedstvom. Predlagamo eh, prosta trilateralna, um, trilateralne razprave na večjih sestankih junija. Upam, da bomo dosegli politični dogovor. Septembra pa pričakujemo, da bo to podprl tudi Evropski parlament. Prihodnost evropskih eh, energetskih infrastruktur je bila glavna tema teh srečanj in to je morda eh, tudi za nas najpomembnejša tema. To ni nič presenetljivega. Nova energetska strategija od 2011 do 2020, kot tudi že omenjeni februarski vrh za energetiko, sta dva dogodka, ki sta še posebej spostavila razvoj infrastrukture. Predlagali smo tudi uh, um, predložitev osnutka za strategijo za to desetletje. Prav tako smo tudi um, dejali, da nobena država ne sme biti izolirana od energetskega trga. V skladu s temi cilji so naši ministri sprejeli tudi sporočilo komisije glede prednostnih nalog na področju energetike. To se je zgodilo februarja. Komisija je sklicala skupino na visoki ravni glede držav v osrednji in vzhodnji Evropi. Tako smo želeli ugotoviti, eh, kje so največje prednostne naloge za to regijo. Prav tako smo želeli zagotoviti tudi um, čim boljšo delujočo povezavo med severom in jugom. Prav tako smo se zavezali tudi k temu, da bomo delovali to delo. Skupaj s komisijo smo organizirali konferenco na visoki ravni o infrastrukturi v Evropi. To se je zgodilo ravno pred enim tednom regulatorji, nacionalne države članice, energetska podjetja, agencije, um, finančne institucije in drugi akteri so razpravljali o ključnih izzivih in pomorbitnih rešitvah za probleme, ki so povezani z gradnjo infrastrukture za energetiko. Z vsemi temi predstavitvami smo gotovili, kje so glavne izzivi pri razvoju te infrastrukture, um, potem gradni uh, infrastrukture za prenos, potem finančnimi instrumenti, in podobno. Naj se vam še enkrat zahvalim za to, da ste danes tukaj na tem skupnem srečanju Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Skupaj bomo razpravljali o tem, kako izboljšati našo skrbo z energijo. Se že veselim naše razprave o um, energetskih koridorjih in pa o pametni energetiki. Kot že omenjeno, predsedstvo meni, da je energetika in pa še posebno razvoj infrastrukture področja energetike Eh, nekaj, kar bo pomagalo Evropi k bolj konkurenčni, bolj um, zanesljivi in čistejši prihodnosti. Hvala. Äh, Hvala lepa, gospod Kovač. Mogoče bi izkoristil to priložnost, da se vam še enkrat prisrčno zahvalim, da ste prišli, še prav posebej pa se zahvaljujem mačarskemu predsedstvu za pobudo. Tukaj ne govorim zgolj o mačarskem predsedstvu, ampak tudi o, o mačarski narodni skupščini. Zahvaljujem pa se tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki so se udeležili današnje seje. Rad bi se zahvalil tudi mačarskemu predsedstvu da ste posvetili temi energije po ustreznih cenah z namenom dosega večje evropske konkurenčnosti. Tudi polsko predsedstvo ima namen nadaljevati z obravnavo te teme. Kot je dejal še predstavnik komisije, pa tudi predstavnik predsedstva, ostajajo naše naloge v prihodnosti na tem področju iste, kajti zagotoviti moramo varno oskrbo z energijo, okrepiti moramo notranji trg, poskrbeti za vrčevanje z energijo, razviti obnovljive vire energije, poskrbeti za boljšo eh, povezavo med posameznimi področji, kajti to je ključnega pomena za razvoj notranjega trga. To bo zagotovo eden izmed največjih izzivov v prihodnosti kajti, kot je dejal že predstavnik predsedstva, bo težko pokriti potrebe po energiji v prihodnosti, tako v Evropski uniji, kakor tudi na svetovni ravni, kajti potrebe po energiji naraščajo, zaradi tega se je potrebno vprašati, katera tehnologija bo najboljši odgovor za te naraščujoče potrebe, poleg tega pa se moramo vprašati tudi, katere oblike energije bi nam morda v prihodnosti lahko pomagale. Naj omenim le en primer, recimo raziskave na področju fizije, potem informacijsko-komunikacijska tehnologija in pa vprašanje, kako ohraniti konkurenčnost, kako zagotoviti ustrezne cene energije, ne le za državljane z zmernimi prihodki, ampak tudi za državljane z nizkimi prihodki. To so vprašanja, ki so ključnega pomena. Poleg tega je tukaj še izziv nastajoče napetosti med eh, političnimi cilji na področju energetske varnosti in pa varstva okolja. Gre torej za dobro znano vprašanje, kako lahko velike količine vetrne energije prenesemo v energetsko omrežje, kako lahko razvijemo novo tehnologijo za okoljoprijazne vire energije. Torej ta dva cilja je potrebno povezati in poskrbeti za zmanjšanje konfliktov na tem področju. To velja za biomaso, in za številne druge oblike energije, ki so povsod eh, visoko na dnevnem redu. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi zadostna sredstva za raziskave, za iskanje inovativnih rešitev, za eh, zmanjšanje porabe energije. Eh, kot je bilo že rečeno, so finančne potrebe ogromne, zaradi tega je potrebno sprejeti dolgoročno rešitev in poskrbeti eh, za izgradnjo inteligentnih energetskih sistemov, ki bodo omogočili prilagajanje, eh, prilagajanje potrošnika količini energije, ki je trenutno na voljo v omrežju. Gre torej za boljšo povezavo med ponudbo in popraševanjem. Poleg tega je ključnega pomena modernizacija infrastrukture. Poleg tega je potrebno okrepiti del delež energetski, eh, obnovljivih verov energije v energetski mešanici. Zagotoviti je potrebno stabilnost cen in pa okrepiti konkurenčnost. Zaradi tega je potrebno nadgraditi naša omrežja in poskrbeti za inteligentna omrežja. Z Lizbonsko pogodbo smo odprli vrata okrepljeni vlogi nacionalnih parlamentov pri zakonodaji Evropske unije. Evropski parlament pa je v središču zakonodajnega postopka v Evropski uniji. Člen 194 eh, se ukvarja ravno za to temo z energijo, z eh, zakonodajnimi postopki na tem področju in Evropski parlament je skupaj z svetom so zakonodajalec na tem področju. Na evropski ravni bomo na področju energije v prihodnosti zagotovo morali tesno sodelovati. Čaka nas namreč veliko izzivov, zaradi tega ne bo potrebno zgolj sodelovanje z državami članicami, ampak tudi z kolegi v nacionalnih parlamentih. Zagotovo se bomo ukvarjali z vprašanjem subsidijarnosti, eh, iskali bomo skupne točke in vse skupaj bomo morali vzeti zelo resno, če ne želimo Evropske unije odtujiti od naših državljanov. Odbor ITRE je v tem mandatu namenil veliko pozornosti delujočemu energetskemu trgu v Evropski uniji. Prizadevamo si za učinkovitost, za varčevanje za energijo in za razvoj obnovljivih verov energije ter za boljšo povezavo med posameznimi energetskimi omrežji prizadevamo si tudi za nadaljno integracijo energetskega trga. Odbor je imel pomembno vlogo pri sprejemu uredbe o varni oskrbi z zemljskim plinom. Potem je tukaj načrt za finančno pomoč projektom eh, z področja energetike, poleg tega trenutno delamo eh, oziroma si prezadevamo za večjo preglednost eh, energetskega trga in želimo poskrbeti za stabilne cene za potrošnike. Kot odbor, pa tudi kot parlament se zavedamo pomena cilja zvišanja energetske učinkovitosti za 20 odstotkov. Poleg tega pa je pomemben cilj tudi nizkoglično gospodarstvo do leta 2050. V prihodnem letu pričakujemo poročilo kolegice Kolarske Bobinske o novi energetski strategiji za Evropsko unijo do leta 2020. Tako bomo imeli bolj dolgoročno strategijo za energetsko politiko Evropske unije. Pri tem nas morajo voditi cili znižanja porabe električne energije oziroma energije na splošno. Poleg tega moramo poskrbeti za večjo raznolikost virov, to bo še naprej na našem dnevnem redu. Imeli smo intenzivno razpravo o energetski infrastrukturi. Pristojni komisar je pri tem podal dragocen prispevek. Mi pa imamo poročilo kolege Suze Wagnerja in Julija bomo najbrž o tem odločali v parlamentu. Poleg tega pa je pomembno zagotoviti tudi investicije. Modernizacija, to je naslednji pomemben korak. Odbor za industrijo bo igral pomembno vlogo tudi, ko se bo razpravljalo o novi energetski infrastrukturi na evropski ravni oziroma o izvajanju te infrastrukture glede na načrt. Naj bi komisija predlog pripravila oktobra letos. Torej, kot vidite, imamo celo vrsto nalog, tema namreč postaja vedno pomembnejša in pogosto pravimo tudi, da moramo biti bolj ambiciozni, vendar pa se moramo pri tem zavedati tudi, da moramo ostati na trdnih tleh. Potrebujemo energetsko politiko, ki se ki si bo prizadevala za varnost, oskrbe za energijo, za trajnost in pa za zmerne cene. Zelo sem vesel, da o tej temi ne razpravljamo zgolj z komisijo, z svetom, z predsedstvom, eh, z državami članicami, ampak tudi z predstavniki eh, nacionalnih parlamentov. Toliko torej za uvod. Sedaj pa kar besedo predajam kolego Antalu Roganu, ki bo sedaj predstavil prispevek v imenu odbora za gospodarstvo in informacijsko tehnologijo v Mačarski narodni skupščini. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Ob upoštevanju tega, da je glavna tema naše razprave povezana z energetskimi koridorji, bi se v vodu dotaknil naslednjega. Pred nekaj leti smo ugotovili, kako zelo pomembna so ta vprašanja in sicer takrat, ko ruski plin ni prišel do naših domov in videli smo takrat, kako je naša energetska varnost pomembna in kako zelo smo energetsko odvisni. In zato smo začeli razmišljati o energetski politiki in o vzpostavitvi skupnega energetskega trga o čemer je bila sprijeta odločitev februarja na zasedanju sveta. V skladu s to odločitvijo naj do leta 2015 ne bi več nobena država Evropske unije bila izključena iz um, omrežji za oskrbo z energijo. Tako da se na tej podlagi energetsko vprašanje obravnavajo na številnih forumih. In uh, v tem smislu govorimo tako o južnih tokovih, kot tudi o severnih, o mm, koridorju, ki gre iz severa na jug in ki povezuje na svoji poti uporabnike, odjemalce uh, Eh, tako v severnih kot v južnih državah. Da bi zagotovili to povezavo tam, kjer jo še ni, pa so potrebne zelo visoke naložbe. Z vidika financiranja je neizogibno obravnavati tudi vprašanje financiranja na ravni Evropske unije, na ravni skupnosti. Gre za vzpostavitev skupnega trga, kar je povezano tudi s financiranjem s sredstvi Evropske unije, vendar pa bo treba pri dodeljevanju teh sredstev vedno zelo pazljivo spremljati položaj na trgu. Je pa to dejstvo, da je financiranje se strani skupnosti potrebno za to, da lahko to medsebojno povezanost zagotovimo. Vendar pa je izbira tega, kaj se financira in v kolikšni meri, ravno tako zelo pomembna tako v parlamentu kot v komisiji se lahko v zvezi s tem pojavijo številne različne ideje. Treba je razmišljati o tem, kateri projekti lahko pripomorajo k pravi medsebojni povezanosti v Evropi in to v kratkoročnem obdobju treba je razmisliti o tem, kaj nam bo omogočilo, da v določenem časovnem obdobju zagotovimo medsebojno povezanost na celotnem ozemlju skupnega trga Unije. In ob ravnanju z vsemi temi naložbami se seveda moramo osredotočiti na financiranje strani skupnosti, ampak ne samo na to, moramo se osredotočiti tudi na možnosti zasebnega financiranja ampak vsakeč se pojavljajo ista vprašanje. Vedno se sprašujemo, kdo bo v končni fazi kriv vse nastale izdatke eh, in verjetno v veliki meri tudi sami uporabniki, sami odjemalci. In zato je treba izoblikovati nek splošen okvir za porazdelitev stroškov znotraj družbe, okvir, v katerem bomo obrazložili, katere naložbe so upravičene do financiranja. Vsak kršna naložba ima seveda lahko tudi učinek na odjemalce, glede na to, da se z naložbami zauzemamo za zagotavljanje medsebojne povezanosti in čim večje varnosti oskrbe z energijo. Hkrati pa se zauzemamo tudi za to, da bi bila energija dostopna po zmernih niz, niz, nizkih cenah. Zato je treba uravnotežiti interese različnih deležnikov odjemalcev na eni strani in to na nacionalni ravni, pa tudi drugih deležnikov na evropski ravni. Seveda se zavedamo, da je ta porazdelitev financiranja na, med trgom in uporabniki predmet številnih razprav. Za Tako uravnavanje trga pa je nujno tudi določiti prave regulatorje. Regulacija je tesno povezana tudi s financiranjem, z naložbami, z dolgoročnimi naložbami, ki jih bo moč nadzirati z nekim regulacijskim okvirjem. In ko govorimo o vsem tem, moramo danes to izhodišče resno upoštevati, zato da se bomo lahko zanj zauzemali. Gospe in gospodje, glede na to, da bomo v nadaljevanju govorili o energetskih koridorjih, se ne bom sedaj spuščal v, v to zadevo, glede, zato da ne bomo mešali točk na dnevnem redu, saj bomo o tem še lahko razpravljali v nadaljevanju. Za zaenkrat bi bilo z moje strani torej to vse. Najlepša hvala. Damit. Prisrčna hvala. S tem smo zaključili z ključnimi govori in pričenjamo z razpravo. In sedaj vam kar predajam vodenje seje. Kasanom Sepan, res vam bi kvidja imeti srdne infali. Najlepša hvala. Prisotnim bi rad povedal, da bomo sedaj najprej razpravljali o energetskih koridorjih. Za to področje bomo imeli na voljo po tri minute za prispevke in to tako evropski poslanci kot nacionalni, poslanci nacionalnih parlamentov. Eh, sledili bomo pa temu vrstnemu redu. En evropski poslanec, dva nacionalna poslanca. Uh, morda poznate tudi pravilo modrega kartona, s katerim lahko medtem, ko nek govornik govori, prosite za vprašanje za tega govornika. Kakorkoli, držali se bomo odmerjenega časa. Skušali se bomo držati odmerjenega časa in ker že zamujamo, eh, predlagamo, da bi kar preskočili odmor za kavo, ki je bil predviden in eh, nadaljevali z delom tudi po tej točki. Sedaj pa prvi dobi besedo predstavnik italijanske nacionalne skupščine, gospod Kazoli. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorim v imenu italijanskega senata. Po mojem mnenju je bistvenega pomena, da nadaljujemo s prizadevanjem Evropske skupnosti za zagotavljanje varne oskrbe za energijo in zagotovimo tudi izmenjavo energije med državami. Moja država, Italija, je zmeraj sodelovala na tem področju, zato da bi se vzpostavljala diplomatske in fizične povezave, na podlagi katerih je moč zagotoviti varno skrbo z energijo. In zato se tudi mi zauzemamo za to, da bi evropski sistem postal vse bolj konkurenčen in vse bolj varen. In še nekaj bi želel poudariti v svojem prispevku. Zelo pozorni moramo biti na um, prezasedenost nacionalnih o mreži, zato ker imamo lahko na evropski ravni sicer super koridorje, vendar pa na nacionalni ravni ugotavljamo, da oskrba ne deluje, da prihaja do zastojev. Najlepša hvala, predstavnik odbora za gospodarstvo v francoski nacionalni skupščini. Želel bi povedati, da smo tudi mi Eh, naklonjeni tej ideji medsebojne povezanosti med koridorji in s tem zagotovitvi varne oskrbe z energijo, ki temelji na povezanosti med različnimi državami. Vseeno se nam pa zdi nujno potrebno, da pazimo na to, kako eh, države članice uresničujejo svoja prizadevanja ob spoštovanju zavez, ki so bile sprijete na evropski ravni in tudi ob eh, skrbi za okolje predvsem moramo zagotoviti raznolikost virov z oskrbo, zato da bomo na tej podlagi lahko posodobili naša omrežja. Še nekaj ste bi želel poudariti. E, moramo zagotoviti solidarno sodelovanje med državami članicami Unije. Vse to je bistvenega pomena za zagotovitev varno skrbi z energijo, pri tem moramo izboljšati tudi dostop do obnovljivih virov energije in posledično tudi našo energetsko učinkovitost. In za konec bi želel omeniti še nekaj. Spodbujanje raziskav, gospod predsednik, to ste tudi sami poudarili in zato bi bilo nujno potrebno, da naša prizadevanja na tem področju povežemo, tudi zato, da bomo lahko povezali in skupaj skupno financirali take projekte za to izredno strateško področje, ki ga predstavlja energetika. Hvala. Najlepša hvala. Um, in kaže, da sem se že zmotil, ko sem dajal besedo. Gospod Andraš Aracki je prosil za besedo. V bistvu bi moral on uvesti to razpravo kot poročevalec in zato mu bom dal besedo sedaj. Za njim bo pa spregovorila gospa Nibler, eh, poslanka Evropskega parlamenta. Oprostite za to spremembo v vrstnem redu in prosim, upam, da se ne boste užalili. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo, gospod predsedojoči, gospod generalni direktor, spoštovani poslanci in poslanke. Uh, moji predhodniki so že postavili izredno pomembno vprašanje, ki jih ne bi želel sedaj ponavljati. Želel pa bi povedati naslednje. Marca 2007 je Evropski parlament sprejel besedilo o energetski politiki, ki je temeljnega pomena za našo današnjo razpravo in sicer besedilo o energetskih koridorjih, o njihovih teoretičnih in praktičnih možnostih za njihovo uresničitev. V letu 2010 je bilo sprejeto sporočilo o energiji eh, do leta 2020, kjer govorimo o energetskih infrastrukturah in omrežjih, o njihovem načrtovanju, uresničevanju in upravljanju. In, uh, v katerem se zauzemamo tudi za nek kakovostni preskok pri obravnavi teh vprašanj. Če želimo doseči ta kakovostni preskok, je nujno, da se upošteva načelo oskrbe z energijo na skupnem notrnjem trgu. To je namreč eno pomembnih družbenih vprašanj dan danes. In to je že omenil predsedujoči tej seji gospod Rogan. Na mačarskem smo eh, že čutili posledice um, težav z oskrbo za energijo, ne sicer tako hudih, Eh, ker sama oskrba ni bila pod vprašajem, vendar pa smo videli, da lahko gospodarstvo v celoti čuti zelo negativne posledice, če je oskrba z energijo vprašljiva. Ravno tako se ne moremo zadovoljiti samo s tem, da zagotovimo svojo lastno notranjo oskrbo z energijo, ampak moramo upoštevati varnost oskrbe z energijo v celotni Evropski uniji. Tukaj gre namreč za vprašanja in težave, ki se ne ustavijo na nacionalnih mejah. Skupni energetski trg je nujen predpogoj. In zato je treba še naprej razvijati omrežja, ki sedaj že obstajajo na nacionalni ravni, ter se zauzemati za vzpostavitev teh energetskih čezmejnih koridorjev, pa tudi za vključevanje novih koridorjev na isti način in za njihovo povezovanje z obstoječimi. Torej, pomembno je vzpostavljanje pametnih energetskih sistemov in omrežji, ki bodo zagotavljali učinkovito skrbo z energijo, ki bodo zagotavljali tudi prihranke eh, pri oskrbi z energijo in s katerimi se bomo lahko prilagajali tudi na nove energetske vire, na obnovljive vire energije, eh, s katerimi bomo lahko zagotovili skladiščenje teh virov energije in koriščenje. Na srečo smo v zadnjih letih bili priča številnim projektom in idejam v tem smislu, vendar pa potrebujemo neko celovito skupno strategijo, nek sistem, zato da bomo znotraj te strategije lahko izbirali najprimernejše projekte. Po mojem mnenju, države članice Evropske unije morajo priznati, da je varna oskrba z energijo ter zamisel o energetskih koridorjih ne le vprašanje neke medsebojne pristojnosti med državami članicami, ampak da gre tukaj dejansko za skupni interes. In če želimo doseči soglasje ter skupno stališče v zvezi s temi vprašanji, je eh, izredno pomembno upoštevati sklep sveta iz decembra lani, zato da bomo dejansko vzpostavili skupni trg za plin in nafto v Evropi in na ta način skušali, kolikor se bo le dalo, zmanjšati energetsko odvisnost Evropske unije. Predsednik Buzek je v uvodu povedal, da se moramo zauzemati za to, da bi eh, ti energetski otoki, ki sedaj obstajajo v Evropski uniji, ne obstajali več, da bi jih ukinili. In ravno tako moramo skušati prekiniti, ukiniti te slepe ulice na področju energetike. ter na ta način zagotoviti primerne pogoje za oskrbo z energijo. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da imajo nekatere države slabša omrežja in uh, slabšo oskrbo z energijo in uh, zato moramo preprečiti, da bi uh, te negativno vplivale na celotna evropska omrežja, tako kot se je to zgodilo na Mačarskem leta 2004. Vzpostaviti moramo povezavo, energetsko povezavo med severom in jugom, ki poteka preko Srednje Evrope med drugim. In na Mačarskem smo sprejeli celo vrsto pobud v tem smislu. Naprimer, medsebojne, čezmejne povezave z Romunijo in s Hrvaško. Ravn, in to za področje oskrbe s plinom. Ravno tako se izvajajo dela, ki bodo omogočila povezavo s tem omrežjem sever-jug. Tudi pogodbe smo že podpisali s tem namenom. Seveda pa se pri vsem tem vedno sprožajo vprašanja evropskega financiranja. Pa še nekaj evropskih primerov. Povezava Južnega toka z Nabukom. Ti dve omrežji ne moremo obravnavati kot konkurenčni, ampak ju je treba povezati. Potem pa še omrežje ITRI, ki povezuje Italijo, Grčijo in Turčijo. Tudi to je zelo pomemben projekt. Na to imamo še eno omrežje, ki povezuje Azerbajdžan, Gruzijo in Romunijo. Torej, kot vidite, gre tukaj tudi za subregionalne projekte, ki pa kažejo, da je možno diverzificirati ta energetska omrežja in um, jih obravnavati s skupnega evropskega stališča. Na vsa ta omrežja pa bi se lahko priključili tudi mađarski plinovodi. Na tem delamo. Gospe in gospodje, ko govorimo o splošni energetski infrastrukturi ter o energetskih koridorjih, moramo o tem razmišljati z bistro glavo, še zlasti takrat, ko sprejemamo in odobravamo projekte ter njihovo financiranje. To mora potekati v čim boljši preglednosti in čim bolj trezno, zato da bodo izbrani res pravi projekti, ki bodo lahko zaključeni in učinkoviti v čim krajšem možnem času. Finančno vprašanje je pri teh projektih vedno zelo občutljiva tema in tudi porazdelitev financiranja med evropskimi in nacionalnimi sredstvi. zelo nujno je sprejemati odločitve, ki vodijo k razrešitvi takih vprašanj, tudi zato, ker nimamo veliko časa. In mi menimo, da lahko kot poslanci zelo veliko prispevamo k ustvarjanju čezmejnega soglasja za ta vprašanja. In zato sem zelo zadovoljen, da sta Evropski parlament in. Mađarski parlament organizirala e, ta dogodek, na katerem imamo možnost izmenjati naša mnenja v zvezi z vsemi temi vprašanji. Tako da e, nestrpno pričakujem nadaljevanje te razprave in pripričan sem, da bomo konec tega popovdneva vsi bogatejši za zelo um, obširno videnje te problematike. Hvala. Kdaj pa dajem besedo Angeliki Nibler? poslanke Evropskega parlamenta, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, izkoristila bi priložnost in kar neposredno nagovorila kolegice in kolege iz nacionalnih parlamentov. Imam tri pripombe oziroma tri vprašanja, ki se nanašajo na to, koliko skupne energetske politike nam omogočajo države članice. Najprej notranji trg, seveda je potrebno izgraditi nacionalna omrežja, manjkajo še eh, konektori eh, za uresničitev notranjega trga, ampak določene države članice eh, še vedno varujejo svoj nacionalni energetski trg in zaradi tega me zanima, v kolikšni meri nas podpirate glede na vašo politiko doma, ali ste za odpiranje nacionalnih trgov. Eh, druga točka, obnovljivi veri energije. Komisar Oettinger je podal pogumne predloge. Dejal je, da bi morali razmišljati o energetskem modelu, recimo, ko gre za vetrno energijo. Uh, to naj bi izkoriščali tam, kjer je veliko vetra, eh, recimo na jugu eh, bi se posvetili eh, sončni energiji in mislim, da je pomembno, da si zastavimo to vprašanje. Vas, nacionalne poslance, pa prosim, da evropsko perspektivo osvetlite tudi v svojih nacionalnih razpravah. In zanima me tudi, koliko Evrope potrebujemo na tem področju. In še tretja točka, Fukushima in posledice Fukushime. V nacionalnih parlamentih ste o tem najbrž razpravljali, mi tudi. Evropska unija, še posebej komisar Oettinger je opravil odlično delo na tem področju. Potrebujemo uh, obremenilne teste za vse uh, jedrske elektrarne v Evropski uniji. To bomo kot Evropski parlament seveda podprli in prosim vas, da to temo osvetlite tudi v nacionalnih parlamentih in da izvajate pritisk na vlado, da bi zagotovili spoštovanje najstrožjih eh, standardov eh, tudi na področju jedrske energije. in pri varnostnih eh, nadzorih ne moremo imeti sistema, opravimo vse na štiri oči, prosim, da nas pri tem podprete in da naslovite vprašanje, kje je potrebna Evropa, kje lahko Evropa še več stori za državljanke in državljane Evropske unije. Hvala lepa. besedo dobi gospod Viko iz italijanskega parlamenta. Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi povedati, da se mi zdi prispevek uh, gospe Niblerjeve zelo pomemben. Pomembno je, da o tem razpravlja Evropski parlament, pomembno je, da o tem razpravljajo nacionalni parlamenti. In prav kar zadeva temo današnje razprave in sicer koridorje, bi želel takoj povedati, da je pomembno, da pri tem izhajamo iz temeljnih vprašanj. Koridorji so koristni zato, da zagotovimo bolj operativen in bolje delujoč notranji energetski trg ali morda ustvarjajo novo odvisnosti. To se sprašujemo. Mi moramo upreti vse sile v to, da bo notranji energetski trg dejansko operativen, saj se bo na ta način lahko iz tega eh, zagotovilo koristi za državljane in za podjetja. Zato moramo upoštevati kriterije energetske učinkovitosti, termične, eh, električne in tako naprej. In zato je bistvenega pomena, zagotoviti upoštevanje načela neutralnosti mm, omrežij in medsebojne povezanosti omrežij. Namreč sami trgi in nacionalni trgi morda tega ne zagotavajo, so lahko kritični in zato je treba okrepiti eh, zakonodajne okvire in eh, regulacijo. Eh, Zato potrebujemo močne nacionalne regulatorje in Evropsko agencijo za regulacijo. Potrebujemo pa tudi normativne ukrepe za to, da določimo tehnične specifikacije in eh, poenotimo funkcionalne standarde, zato da bodo lahko prizadevanja, ki jih v to vlagajo države članice, funkcionalna in da bodo res lahko pripeljala k vzpostavitvi enotnega energetskega trga na evropski ravni. Pričemer, kot sklepam, je ta tematika prednostne narave, saj je od tega odvisna prihodnost Evrope, odvisna je od naše zmožnosti, da se strateško lotimo obravnave teh vprašanj. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo Rainer Widmann iz avstrijskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Tema energije je zagotovo pomembna tudi za nacionalne parlamente, ravno tako kot za evropsko raven. Vsak mora storiti to, kar najbolje zna, Omenjena je bila že fotovoltaična energija na jugu ali pa vetrna energija na območjih, kjer je veliko vetra. Izpostavljeno pa je bilo tudi vprašanje, da bi se lahko z večjo povezanostjo Evrope pojavila tudi večja odvisnost. Ne želim torej omrežji, ki bi uh, pomenila večjo odvisnost od eh, tretjih držav. Resno moramo o tem razpravljati. Vem, da je to tabu eh, tema. O Nabuku recimo veliko razpravljamo v Avstriji, ali ga potrebujemo ali ne, ali bi bilo morda bolje investirati v obnovljive vire energije. V Avstriji mislimo, da je na tem področju mogoče še veliko storiti. Ena tema pa je manjkala v današnji razpravi obnovljivi veri energije, okrepitev deleža obnovljivih verov energije. Potrebujemo konkretne koncepte, potrebujemo državljane, ki bodo na naši strani. Državljani nam morajo verjeti, verjeti morajo, da je Evropska unija sposobna poskrbeti sama zase, ko gre za vprašanje energije. Potem pa jedrska energija. V Avstriji s tem nimamo težav, imamo dovolj eh, voda in zaradi tega dovolj hidroelektrarn ampak eh, mislim, da se moramo jedrske energiji odreči. Fukushima je odprla vrata novim možnostim. Čez eno leto bomo na to nesrečo spet pozabili, potem pa še obremenilni testi. Ja, vendar samo, če jih eh, opravljajo neodvisni organi, ne pa upravljalci omrežji sami če ne bomo poskrbeli za takšen neodvisen nadzor, nadzor potem uh, bo ostalo zgolj pri praznih besedah in tega zagotovo ne potrebujemo. In še vprašanje, s katerim se ukvarja Avstrija, potrebujemo inteligentna omrežja in to ne le omrežja, ki bodo poskrbela za uvoz eh, fosilne energije, ampak tudi za skladiščenje energije. To bi eh, namreč eh, bilo smiselno. Nacionalni parlamenti morajo seveda tem, o tem ravno tako razpravljati. Avstrija trenutno razpravlja o ekološki električni energiji in mislim, da lahko nacionalni parlamenti k razpravi veliko prispevajo. Köszönöm szépen, képviselő úr, érdekes és... Najlepša hvala. Ta prispevek, vaše razmišljanje je bilo zelo zanimivo. Sedaj pa gospod iz eh, pa polskega senat. Hvala lepa. Predstavljam polski senat Republike Polske, če vas lahko popravim. Poštovane dame in gospodje, Polska meni, da je veliko ukrepov, ki so povezani z energetsko učinkovitostjo, izjemno pomembnih. Vendar pa si moramo v prvi vrsti prizadevati za izboljšanje energetske učinkovitosti. To je naš primarni cilj. Menimo, da na ta način ne bomo izboljšali le varnost oskrbe z energijo v posameznih državah članicah, ampak da se bomo izognili tudi negativnim posledicam za okolje. Okrepitev energetske učinkovitosti gre z roko v roki z zmanjšanjem potreb po primarnih virih energije. Če bomo znižali potrošnjo, potem bomo lahko znižali tudi proizvodnjo. Zaradi tega je energetska učinkovitost izjemno pomembna. Osredotočiti se je potrebno torej na energetsko učinkovitost. To namreč ponuja številne priložnosti za inovativne ukrepe. To je na vse zadnje pomembno ne le z vidika evropske politike. Potrebno se je osredotočiti tudi na specifične karakteristike posameznih držav in regij. In to moramo upoštevati pri izgradnji vizije, o kateri je govoril predsednik Buzek. Gre za skupno strategijo. V osrednji Evropi je velika potreba po izgradnji energetskih mostov, Recimo, potrebujem energetski most v smeri Litve in pa povezavo med Polsko in pa Nemčijo. Imamo že dve takšni povezavi. Potreba po energiji je, je izjemno velika in zanimiv je tudi uvoz vetrne energije iz severa Nemčije. Zaradi tega prihaja do določenih nihanj, kar zadeva energetske mostave, pa je potrebna tudi izgradnja inteligentnih energetskih omrežij. O tem bomo govorili v drugem delu razprave. Naj za konec povem še, da je potrebno poskrbeti tudi za izboljšanje mednarodnih sistemov. To je bilo že večkrat rečeno, ko smo govorili o varni oskrbi za energijo. Če želimo skupni trg tudi za področje energije znotraj Evropske unije, potem potrebujemo pretok v obeh smerih. Najlepša hvala.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 Poslance Evropskega parlamenta bi prosil, da se bolj udeležuje v razpravi, kajti prišlo je do določenega nesorazmerja. Hvala lepa. Tudi sam bi rad predsta pozdravil predstavnike nacionalnih parlamentov. To je zelo pomembna tema. Tema varne oskrbe z energijo. To je tema, ki je pomembna za evropske državljane in. Vsi najbrž pričakujete, da bom danes govoril o jedrski energiji, ampak temu ne bo tako. To bi bilo preveč pristransko. Govoril bom o oskrbi z zemljskim plinom. Kolega iz Avstrije je dejal, da bi lahko z pomočjo obnovljivih verov energije postopoma dosegli znižanje uporabe zemljskega plina. Nažalost pa vse analize, ki sem si jih doslej ogledal, kažejo, da se bo poraba zemljskega plina v Evropi le povečala. Zato obstajajo objektivni razlogi, ampak o teh ne bi govoril. Izpostavil bom le enega, ki je zelo pomemben in je povezan tudi z obnovljivimi veri energije. Energetski sistemi morajo biti uravnoteženi. Nestabilnost Na drugih področjih je potrebno izravnati z dodatnimi kapacitetami. Trenutno se ukvarjamo z tehnologijo za zemeljski plin, ki nam omogoča izravnavo izgube kapacitete iz nič na 100 odstotkov, recimo s pomočjo vetrne energije. V Evropski uniji so številne države sprejele ukrepe za ukinitev uporabe jedrske energije in to jedrsko energijo bo potrebno domestiti seveda z drugimi viri. Zaradi tega bo trg zemljskega plina v Evropi tudi v prihodnosti pomemben. Sedaj pa k vprašanju stabilnega zemljskega trga. V tem trenutku imamo vedno več povezav z Rusijo. Imamo eh, severni tok, eh, južni tok in južni koridor. Tukaj gre za ogromne kapacitete pretoka. Predvsem v prvih dveh primerjih južni tek pa, tok pa predstavlja zgolj omejeno kapaciteto in zaradi tega potrebujemo dolgoročne pogodbe. Takšne pogodbe pa so nasprotju z tržnimi mehanizmi. Kako lahko izgradimo notranji trg v Evropski uniji in s tem se obračam na kolege, kakor tudi na predsedstvo. Zakaj so terminali za utekečinjeni zemeljski plin, ki predstavljajo velik potencijal? Zakaj so tako slabo zastopani v energetski strategiji Evropske unije 2020, kakor tudi v nacionalnih načrtih, še prav posebej v tistih državah, kjer je na voljo dovolj kapacitet za takšne terminale? treba je slediti temu novemu razvoju in je potrebno je ponovno razmisliti o terminalih za utekočinjen zemljski plin. Ti namreč predstavljajo realistično možnost eh, za realističen trg. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik romunskega parlamenta, gospod Janko. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Subliniez Hvala lepa, gospod predsednik. Radi podaril dva ključna elementa. Prvič, skupno z energetiko je opravila študijo v zadnjih nekaj tednih v zvezi z porabo energije v teh tednih. In zaključek tega je bil, da imamo pred seboj tri glavne zive podnebne spremembe, razlike v družbi in pa zanesljivost oskrbe. Najprej varnost oziroma zanesljivost oskrbe. To vključuje tudi probleme, o katerih sedaj razpravljamo, namreč energetski koridori, predvsem za prenos oglikov oglikov. Tukaj nažalost Evropa ne govori z enotnim glasom. Že dolgo časa, že več kot deset let se pohvarjamo o projektu Nabuko. vsi partnerji v projektu so podpisali tudi projekt Južni tok. In pri tem smo se izognili državam, kot je naprimer Romunija. Vsem tem času pa je Kitajska že podpisala dve ključni pogodbi za prenos nafte iz Kaspijskega morja in pa plina iz, iz te regije. Tukaj govora o terminalih za prenos utekočine zemljskega plina. Največji terminal je v tem času že zaključen. Um, Južno Korejo, um, Japonsko in pa Kitajsko bo povezal z Evropo in to predstavlja velik del plina na globalni ravni. Mi potrebujemo ta plin iz Kaspijskega morja. Po drugi strani pa se naša odvisnost od zunanjih virov vedno bolj povečuje. Uh, 25 odstotkov vse proizvodne energije v zadnjih 20 letih smo nadomestili z zmogljivostjo zemljskega plina. Katastrofa v Fukushimi je popolnoma spremenila razmere na področju energetike na svetovni ravni. Evropska unija je predvidevala, da naj bi zgradila 72 jedrskih central. Ne vem, če je to ravno možno, kajti v zadnjih uh, eh, 20 letih smo zgradili samo 9 reaktorjev. No, pa če tudi bi bilo možno eh, zgraditi 72 um, objektov, je to preveč veliko potezno. Sedaj v zadnjem času smo vse stavili samo na oglikovodike. Tudi Mednarodna agencija za energijo je potrdila te sklepe. Enako velja tudi za konferenco, ki je potekla v Montrealu. Zaključek vseh teh dogodkov je, da se bo poraba oglikovodikov povečala za 70 odstotkov ali celo 80 odstotkov. Torej, pri oglikovodikih moramo govoriti z enotnim glasom, kaj ne? Ali bomo dejansko imeli pravi energetski trg za plin v Evropi? v štirih letih bomo zelo težko vzpostavili ta enotni energetski trg, torej za ogljikov vodike, za plin in pa za nafto. Pri plinu je to nemogoče, tudi pri nafti je to zelo težko izvedljivo. Naj povem, kako je z Romunijo. Romunija je ravno na obrobju Evropske unije in je odvisna predvsem od Rusije. Mi nijamo svojega trga za zemeljski plin. Vedno večja odvisnost od uvoza v Evropsko unijo, je nekaj, kar v bistvu onemogoča pravi enotni trg. No, sedaj je pred nami predlog, da ne bi uvedli tudi odbor za energetiko na ravni držav članic. To je nujno storiti. Drugič, prav tako moramo zastaviti strategije na evropski ravni. Prav tako tretjič je nujno opredeliti sredstva za financiranje, s katerimi bomo lahko zagotovili dejanske finančna sredstva na letni ravni za posamičen projekt. Če tega ne bomo uspeli doseči, bomo še vedno govorili samo na splošni ravni, ne pa konkretno. Sedaj se nekateri predvsem um, osredotočajo na svoje nacionalne um, interese, zato ker so države pač v krizi. Je pa zelo dobro, da se pogovarjamo o teh stvarih, kajti to je izjemno pomembna tema Evropske unije. Torej gre za zanesljivo oskrbo z energijo. Energija, energetski viri so vedno dražji, tako za gospodarstvo kot za gospodinstva in prav zato mislim, da energetika mora biti strateška prednost naloga na ravno Evropske unije. Hvala. Kasam Sepan. Najlepša hvala. Že precej zaostajamo, zato bo poleg treh oseb, ki jih še imam na seznamu, dobil besedo še gospod Györk, potem pa bo gospod Andratski na kratko povzel gospod Čultes iz avstrijskega parlamenta. Spoštovani gospod predsedojoči, hvala lepa, da ste mi dali besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, govorimo o varnosti oskrbe z energijo. To je glavna tema naše današnje razprave. Pri tem pa razpravljamo o koridorjih in omrežjih. Najprej se posvetimo zemljskemu plinu. Najpomembnejša tema je bila že izpostavljena. Gre za temo učinkovitosti. Pri nas v Avstriji gre 90 odstotkov zemljskega plina zgolj preko našega omrežja. Torej smo tranzitna država v tem pogledu. In ta uh, transport zemljskega plina porabi toliko energije kot celotna železnica. Zaradi tega nosimo uh, tudi velik delež emisij CO2. -ja. Pomembno je torej, kako bomo nadalje gradili omrežje. Potrebno je ukrepiti učinkovitost, čeprav posebej, ko gre za proizvodnjo električne energije, pa tudi, ko gre za porabo v industriji prosim, da to tudi upoštevate pri naslednjih razpravah. Potem pa električna omrežja. Tema jedrske energije je pri nas v Avstriji zelo resna tema in to ni zgolj politična tema, ampak tudi tema, ki je zelo pomembna za naše državljane. In če naj bi preko avstrijskega omrežja potekale povezave, za to obliko energije, se bo kmalo pokazalo, kako pomembna tema je tema jedrske energije. To je torej tema, ki bi lahko vplivala na sprejemljivost projektov pri naših državljanih. Razmisliti moramo tudi, če naj bi se osredotočili zgor na te velike koridorje, ki so bili že omenjeni. Regionalna ponudba je namreč izjemno pomembna, še prav posebej, ko gre za bolnišnice in druge eh, pomembne objekte. Tukaj je potrebna regionalna energija, biomasa, obnuljivi veri energije in tako naprej. Pa tudi skladiščenje zemljskega plina pri tem igra pomembno vlogo. Veliki koridori so namreč lahko tudi zelo izpostavljeni. potem se tukaj zastavlja tudi vprašanje, koliko denarja bomo namenili državam dobaviteljicam. Če prihaja veliko energije, potem so visoke tudi cene. In vsak koridor predstavlja tudi odtok sredstev iz Evrope. Zaradi tega moramo razmisliti tudi o tem kako okrepiti ustvarjanje sredstev v Evropski uniji. Potem pa še v tekočinjeni zemljski plin, ki naj bi ga z ladjami uvažali v Evropsko unijo. To je pomembna alternativa. In še naslednja točka. Če bomo uvažali zemljski plin, potem se moramo zavedati tudi tega, da številne države, ki eh, imajo dovolj zemljskega plina, nimajo ravno demokratične strukture. Morda Rusija velja za demokratično državo, ampak kljub temu poudarjam, da na ta način z uvozom zemljskega plina financiramo sisteme, ki, na katere ne moremo biti ravno ponosni. In kako stabilna je dobava iz teh držav? pri Nabuko vidimo, kako počasi se skupaj poteka. Nabuko bi moral že zdanje biti vzpostavljen, ampak manjka zaupanje investitorjev. In tukaj moramo poskrbeti za bolj konkretne odgovore. Ne moremo namreč podati odgovore na vprašanje, kdaj bo Nabuko pravzaprav vzpostavljen. Vedno pravimo še kakšno leto, še kakšno leto, še kakšno leto. Evropska unija pogosto govori o velikih evropskih projektih, o velikih koridorjih. Ta navdušenost nad to ogromno dimenzijo je vedno prisotna v razpravi, vendar naj povdarim, da najvarnejša energija ni tista, ki prihaja preko velikih koridorjev, ampak eh, tista, ki nam je na voljo tukaj. Zaradi tega moramo govoriti o učinkovitosti in o boljši rabi obstoječih energetskih verov. In še koliko Evrope. Pomembna tema, pomembno vprašanje. Na področju zemljskega plina obstaja velika nevarnost, da bodo dolgoročne pogodbe zavezale kapacitete in s tem znižale odkup eh, pri končnih potrošnikih oziroma dotok do končnih potrošnikov in to vprašanje si bilo potrebno natančno ogledati. Evropa temelji na načelu skupnosti premoga in jekla. In sedaj v kriznih časih moramo slediti tej energetski temi, O njej moramo temeljito razpravljati in sprejeti tudi ustrezne odločitve. Jurko Andraš, Roza Evropa in parlament. Najlepša hvala. Andrej Škjörk, evropski poslanec. Najlepša hvala za besedo. Vem, da nimamo več veliko časa in vem tudi, da bom lahko še kasneje spregovoril Ob zaključku te razprave zato bi se rad samo na kratko odzval na to, kar je bilo povedano. Številni poslanci so govorili o energetski mešanici, o jedrski energiji. Jasno je, da želimo skupno energetsko politiko različno morda ocenjujemo napredek te skupne energetske politike, ampak cilj nam je skupen. Vsi tudi želimo, da bi bila ta politika uspešna in zaradi tega se moramo zavedati, da bodo vedno obstajala vprašanja, ki bodo v nacionalni pristojnosti zaradi načela subsidijarnosti. Natančno moramo razlikovati med vprašanji, ki so v naši skupni pristojnosti in ki bodo tudi v prihodnosti v naši skupni pristojnosti in med vprašanji, ki bodo stvar nacionalne pristojnosti. Kar, kar zadeva energetski notrni trg, tukaj gre za evropsko pristojnost, o tem govori tudi tretji energetski svežen in zaradi tega potrebujemo tudi skupno infrastrukturo, kar je povsem jasno, zaradi tega tudi danes tukaj govorimo o vprašanju energetskih koridorjev in Zaradi tega bodo sprejete tudi ustrezne smernice na to temo, ko gre recimo za oskrbo z zemljskim plinom. Vprašanje energetske mešanice ravno tako spada v pristojnost držav članic in mislim, da je prav tako, kajti najboljše odločitve lahko sprejmejo države članice na lokalni in regionalni ravni. Recimo, ko gre za obnovljive vire energije. Potem pa je tukaj še vprašanje jedrske energije, ki je ravno tako stvar nacionalne pristojnosti. V Bruslju se ne smemo umešavati v te razprave, ko gre za podrobnosti. Seveda, zelo veliko govorimo o tej temi, še prav posebej, ko gre eh, za Fukushimo. Vsi smo videli slike iz Fukushime in zaradi tega moramo govoriti o varnosti, seveda tudi v Bruslu in to tudi počnemo. Ampak, ko gre za prihodnost energetske mešanice, sem prepričan, da se ne smemo preveč umešavati v to razpravo. Kaj ti? Če hitro sprejmemo odločitve, ki niso pravilne, lahko to vodi do pravih katastrof in zaradi tega mislim, da je načelo subsidijarnosti tukaj zelo pomembno in veseli me, da je mačarsko predsedstvo kmalo sprejelo ustrezne ukrepe. Vendar pa, če želimo skupno evropsko energetsko politiko, moramo vedno znova jasno povedati, kje so potrebne evropske odločitve in kje so potrebne nacionalne odločitve. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Obervajs iz Luksemburga. Hvala lepa, gospod predsedojoči, drage kolegice in kolegi. Rad bi opozoril na to, da je tretja o strategije 2020, da bi za 20 odstotkov izboljšali energetsko učinkovitost. Ne gre torej zgolj zato, da bi proizvajali energijo in jo potem zapravljali. Izpostavljam bi dve točki, ki sta bili že omenjeni. V razpravi nismo dovolj izpostavili tega, da že imamo energetske koridorje. Tri države Beneluxa in Francija že imamo imajo energetski koridor. Cilj je bil povsem jasen, da bi lahko prenesli vetrno energijo z morja v notranjost kontinenta. Luksemburg je ponudil skladiščenje energije tako, da bi lahko energijo skladiščili, če ta ni eh, takoj potrebna in mogoče bi se lahko podobnih projektov lotile tudi druge države. Poleg Avstrije bi bilo potrebno vključiti tudi Dansko, Združeno kraljestvo in pa Norveško. Norveška ima ravno tako možnost skladiščenja torej ta notranji trg je mogoč, vendar pa ga je potrebno oživiti. Pogosto je bilo rečeno tudi, da ni, pogost, da ni dobro, da smo odvisni od držav, ki v Evropsko unijo izvažajo zemljski plin ali pa nafto. Obstaja pa še en projekt, Desertek, z Magrebom, z severnoafriškimi državami. Čas je da ta projekt sedaj udejanimo. Pri tem bi izkoristili tudi energijo puščave. V šestih urah bi lahko zagotovili dovolj energije za vse svet. če tudi bi seveda to spet vzpostavilo novo odvisnost. Hvala lepa. Ko sem se pa na Safoglalovo besedalo, to zato šel. Najlepša hvala. In še zadnji prispevek gospoda Volnerja iz Mačarskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V zadnjih letih smo videli, da si številne države članice niso prizadevale za enoten energetski koridor. Raj so se odločile za lokalne investicije, kot je bilo že rečeno, in tudi na ta način so države prispevale k izboljšanju oskrbe z energijo v lastni regiji. Dosegle so tudi znižanje cen energije, vendar pa je kljub temu prišlo do številnih nasproti. Če sedaj pomislimo na krizna leta, potem lahko ga hitro ugotovimo, da so države v večji meri obdavčile energetska podjetja. In zaradi tega je postal trg manj pregleden in bolj negotov. Poleg tega niso bile pregledne tudi investicije v izgradnjo koridorjev. In zaradi tega projekti niso bili uresničeni, kar zadeva dobiček. Se to podjetjem pravzaprav sploh ni splačalo, kajti ni bilo takojšnjega dobička. Na to moramo pomisliti razmisliti moramo tudi o metodologiji dela. Kako lahko sodelujejo države članice in pa Evropska unija? Če si ogledamo primer Mačarske, lahko vidimo, da kadar so pripravljene ustrezne študije, kadar se ustrezno upošteva kapital in dobiček potem so problemi zlahka rešeni. Ampak, kar vidimo v tem trenutku in kar vodi k napetosti med državami, je, da imajo države dobaviteljice dominantno vlogo, imajo kapital in lahko s tem uresničujejo torej svoje interese. neko podjetje lahko tako v neki državi ustvari veliko večjo dobiček kot v drugi. To je povezano z različnimi zakoni v posameznih državah članicah in tudi tukaj bi bilo potrebno doseči napredek. Potrebujemo večjo preglednost pri določanju cen. In to je potrebno doseči na evropski ravni pred zaključkom dajem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 evropska energetska politika je kombinacija vsega, kar počnemo na evropski ravni in pa nacionalni ravni. Obe ravni si morata dopolnevati. Ne glede na pravno situacijo, mislim, da moramo nekaj storiti na evropski ravni. Vedno pa je treba tudi dati argumente za to, zakaj želimo nekaj storiti na evropski ravni. Medsebojna povezanost ni cilj sam po sebi. Smiselno je, da zagotovimo bolj konkurenčne trge, da bo oskrba bolj zanesljiva za posamezne države in podjetja. Tukaj bi torej rad nekaj pojasnil. Odvisnost na trgu EU je odvisnost v okviru pravnega sistema. Medsebojna povezanost vseh je zagotovljena. Odvisnost od zunanjega sveta pa je zelo um, neznesljiva. Pravne situacije med državami so zelo različne. No, če je vredno, naprimer, zgoditi medsebojno povezanost med Avstrijo in Italijo, mislim, da je. In to bolj za italijanske potrošnike, kot tudi za avstrijske potrošnike in podjetja kot karkoli drugega. In to potem pomeni, da moramo na evropski ravni uveljaviti nek sistem, neko zakonodajo, enako velja za skladišča, enako velja tudi za jedrsko varnost. Zakaj je jedrska varnost tako zelo pomembna za mojega komisarja in pa za komisijo na splošno? Države, ki nimajo jedrskih zmogljivosti, so zaskrbljene zaradi učinkov jedrskih reaktorjev. Tiste, ki pa želijo, um, reaktorje pa tudi želijo čim više standarde za varnost na tem področju. In ravno to želimo storiti v Evropski uniji. Skupaj si moramo prisedevati za, za to. Če se pa ne moramo storiti, težko na nacionalni ravni seveda zagotavljamo varnost, um, naprimer tudi za boj proti terorizmu. MI6, torej britanska obveščevalna služba ali pa nemška obveščevalna služba, seveda ne morata sodelovati, lahko pa mi tudi v obremenilih testih nekaj storimo na evropski ravni. To sem želel jasno povedati vsem poslancem, tako tistim iz Evropskega parlamenta kot nacionalnih parlamentov. Vsi ste pogosto izpostavili številne vidike, ki jih eh, trenutno pripravlja komisija v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj za konec, za sklepe bomo dali besedo še gospodu Aradskemu. Gospe in gospodje, gospod predsedojoči, gospod državni sekretar. Dovolite mi, da vam najprej predstavim svoje osebno mnenje. Tokrat sem prvič v Evropskem parlamentu in dejansko se mi zdi čudovito to, kar se tukaj dogaja. O celi vrsti stvari se v Evropski uniji strinjamo. Tukaj lahko slišimo tudi številna dobro podkrepljena mnenja. In mislim, da je tukaj bistveno naslednje. Prvič, da Evropa mora sprejeti okrep, ukrepe za to, da izboljša oskrbo z um, energijo in drugič, da potrebujemo neko skupno energetsko politiko. Na tej podlagi, na podlagi teh izhodišč moramo delati in napredovati. In v teh razpravah se je izkazalo, da obstajajo dobri pogoji za razvoj energetske infrastrukture in da je to skupna vrednota za vse države članice. Veliko smo govorili o plinovodih, o medsebojni povezavi plinskih omrežij, Avstrijski predstavnik je omenil tudi električna omrežja in težave, ki jih imajo v Avstriji, zato ker odjemalci električne energije ne želijo biti oskrbovani z jedrsko energijo, naprimer. Ampak kakorkoli ob razmišljanju o medsebojnih povezavah na energetskem področju, kakšnih večjih težav ni. Kar pa zadeva medsebojno povezavo plinovodov in varnost oskrbe z energijo na notranjem trgu, pa smo slišali številne prispevke, ki so se tega dotaknili, ki so govorili o notranji odvisnosti, o zunanji odvisnosti, ki bo morda postala še večja. In kot je povedal luksemburški kolega, ki je omenil povezavo, medsebojno povezavo med deželami Beneluxa in Nemčijo, je to dokaz za delovanje trga, ki temelji na tej medsebojni povezavi. Tako da je to neka notranja vizija tega skupnega trga v Evropski uniji, ki bi ga želeli še razširiti. Poleg tega so bili omenjeni številni izzivi in številne možnosti za odgovor na te izzive. Pa še eno vprašanje se je postavilo in sicer energetska odvisnost Evropske unije nas sili v to, da nimamo zelo močne pogajalske pozicije. In slišali smo tudi to, da imamo politično podporo za oskrbo z energije, ki prihaja iz drugih demokratičnih držav. Sam sem optimističen glede tega in se s tem strinjam. Tudi diktature v severnoafriških državah ne morejo večno trajati. Ampak seveda sedaj pa moramo določiti, na kakšen način se bodo ta politična vprašanja povezala z našimi energetskimi prizadevanji. In vsekakor, kot vidimo, obstaja soglasje glede tega, da je treba obremenilne teste za jedrske elektrarne upraviti čim prej in da to opravijo strokovnjaki za to področje. V zvezi s tem pa nam bo komisija gotovo posredovala podrobnejše podatke v prihodnje, zato da bomo seznanjeni s tem, kako bodo lahko ti testi opravljeni čim prej. Ob vsem tem lahko povemo, da zaradi energetske oskrbe, nismo med, medsebojno v konkurenci, ampak je to področje, na katerem lahko še okrepimo medsebojno sodelovanje ter na ta način prispevamo k učinkoviti energetski politiki ter k učinkovitim naložbam na tem področju. Vse to si moramo zastaviti ob upoštevanju položaja naših uporabnikov, tako državljanov kot industrijskih uporabnikov. Jasno moramo opredeliti pristojnosti in odgovornosti in naprimer v primeru projektov, izvedbe projektov ter naložb bomo morali upoštevati možne učinke teh projektov na račune, ki jih plačujejo za porabo energije potrošniki. Vse to je treba proučiti in oceniti v kontekstu skupne energetske politike. Ravno tako moramo določiti skupne kriterije in eh, tehnične standarde. Tudi zato, da se bodo postopki izvajali na enoten način, kar zadeva koridorje naprimer, pri čemer bodo nacionalni organi še naprej odgovorni za odločanje o teh vprašanjih. Razprava je bila zelo zanimiva, veliko temeljnih vprašanj se je izpostavilo. To je gotovo zelo koristno in bo lahko prispevalo k eh, izoblikovanju skupnega stališča o tej temi. In kot je povedala nemška poslanka, mm, se moramo zauzemati za to, da bomo tudi v naših parlamentih eh, goreče eh, se zauzemali za skupno energetsko politiko in v nacionalnih parlamentih moramo ob obravnavi energetskih vprašanj gledati dlje ter jih obravnavati v luči um, skupne energetske, uh, evropske energetske politike. Najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste sodelovali na tem tako zelo zanimivem delu naše razprave. Sedaj pa dajem besedo naslednjemu predsedujočemu za drugo lahko točko v naši razpravi. Ja, dragi kolegice in kolegi, z eh, pogledom na uro ugotavljam, da smo že močno presegli naš časovni okvir. Zaradi tega bi predlagal, da bi morda z razpravo kar nadaljevali brez velikega odmora, sicer bomo zašli v precejšnje težave. Če se s tem strinjamo, strinjate, potem lahko kar začnemo z razpravo, ki bo potekala po istih pravilih. In sicer bodo besedo dobili predstavniki nacionalnih parlamentov in predstavniki Evropskega parlamenta. Vsak se bo moral omejiti na tri minute. Nihče se še ni javil k besedi. E, to sicer precej olajšuje celotno zadevo. Um, Tam je seznam. No, gospa Hercog je že tudi tukaj, tako da lahko kar začnemo, če se s tem strinjate. Če se strinjate, bom najprej dal besedo kolegici Herzog kot poročevalki, tako da bo vse skupaj potekalo tako, kot je prav, kajti tudi sam še delam napake. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod in gospode, sicer sem mačarka, ampak bom vseeno govorila angliško. Rad bi pokazala to, da v Ruskem parlamentu nimamo nacionalnih zastav. Smo politično fleksibilni, sem članica stranke socialistov in delam na tem dosjeju energetike. Ob pol šestih, nažalost, moramo oditi, kajti pogajamo se o odpadkih iz jedrske industrije. Zato bomo morali pol šestih oditi. Se bom pač imel potrudila, se pravčujem, torej imam dve zelo pomembne dolžnosti. O čem naj torej spregovorim? Ko govorimo o energetski politiki, pogosto pravimo, da gre bolj za energetske vire, za tranzitne poti, za tehnologije in tako dalje in tako dalje. Pogosto razmišljamo o energetski politiki, ki je sestavljena iz številnih tem. Ampak, ko govorimo o energetski politiki, pa je treba se osredotoči tudi na drug del, namreč kaj je z energijo, ko pride do končnega potrošnika. Tudi to je zelo pomembno, prav tako pomembno kot prvi del, torej oskrba. In tudi tukaj lahko storimo zelo veliko. Pred sedem leti sem prišla v Evropski parlament in takrat so bili številni presenečeni, da se ženska zanima za energetsko vprašanje. In dejali so mi, energetika je bolj za moške, ne pa toliko za ženske. In tako dalje, in tako dalje s komisarjem Bibelksom se vedno na dolgo pogovarjava. Mislim, da ima energetika tudi zelo ženski obraz, kajti to je pomembno družbeno vprašanje. Ne kemična industrija, ne kakšna druga industrija ni največja industrija. Ne, evropska gospodinstva so največji del okoli 30 odstotkov vsega prihodka gospodinstva se nameni za energetiko v Evropi. Še toliko bolj sedaj po krizi, kajti stroški za energijo v gospodinstvih so se sedaj še toliko bolj povečali, tako za neposredne stroške, kot tudi za stvari, ki jih kupimo na trgu in izhajajo iz energetskih virov. Torej tukaj imamo um, pred seboj veliko priložnost. Kako to izpade v naši terminologiji. 20 odstotkov je energetski priha, prihranek in ta prihranek lahko dosežemo ravno pri gospodinstvih. Kje lahko največ prihranimo? Potencialni 20 odstotni energetski prihranek. 40 odstotkov teh 20 odstotkov lahko zagotovimo ravno z pametnejšimi sistemi, pametnejšimi števci um, z boljšo izmenjavo podatkov, z boljšim razumevanjem podatkov. Z vsem tem lahko za 40 odstotkov um, izboljšamo stane pri teh 20 odstotkih. Drugih 40 odstotkov pa je gradbeništvo. V gradbeništvu gre za sisteme za gretje in ohlajanje, pa tudi za samo gradbeništvo. Oboje. To sta dve področji ali pa tri področja, kjer lahko kot Evropska unija storimo največ kot Evropska unija, lahko z direktivami in drugimi uh, dokumenti marsikaj storimo. Moramo um, doseči teh 20 odstotkov do leta 2020, ampak ti dokumenti ne bodo uspešni, če jih ne bomo uveljavljali v praksi. In ravno uveljavljanje izvajo mala in srednja podjetja, torej sektor MSP-jo. In potem se pojavlja veliko vprašanje ali imamo zadosti veščin, zadosti sprednosti v MSP-jih po Evropi, da to dejansko dosežemo. V nekaterih državah so sprednosti boljše kot druge, v nekaterih državah, še posebno v novih državah kot v moji državi, pa lahko rečem, da MSP nima zadosti sredstev mehanizmov. Tukaj govorimo o nepismenosti na področju nizkogličnega gospodarstva. Torej, dokler vodovodari in drugi ne bodo vedeli, kako uporabiti ustrezne tehnologije, ki so na trgu, kako jih uveljaviti v praksi, pač ne bomo uspeli doseči svojih ciljev. In kot je bilo tudi danes rečeno, energija, ki je ne uporabimo, je najcenejša. Ampak ali je to res? Ali je to res najcenejša energija, ko potem izračunate tudi to, kakšne naložbe moramo tukaj imeti? In če imamo neke naložbe, potem to ne more biti nacionalna energija, sploh ne v prvih desetih letih. Šele po desetih letih dobite povrčilo na določeno naložbo. In ravno to je velika ovira za doseganje ciljev pri energetski učinkovitosti. Kako boste vse to razložili MSP-jem ali pa gospodinstvu na evropski ravni? V redu se da lahko, naprimer, več sredstev namenite um, za to področje, za ta projekt. Čez deset let se vam bo to obrastovalo. Kako to razložiti? Ali imamo zadosti finančnih instrumentov za doseganje tega? V nekaterih državah to lahko res storimo, v nekaterih drugih državah pa nimamo teh konceptov oziroma se šele razvijajo. In ravno ti dogodki, um, kjer se povezujemo s nacionalnimi parlamenti, so zelo pomembni. Ne gre samo za to, da se med seboj pogovarjamo, ne, tudi um, imamo priložnost, da nekaj strimo tudi potem in mislim, da lahko tudi Evropski parlament um, lahko pri tem stvari marsikaj. Potem pa še drugi energetski prihranki, pametne tehnologije. Tudi tukaj se potem še druge težave, s katerimi se soočamo kot zakonodajalci. Če govorimo o pametnem, potem se soočajo dve industrije razkol, najprej tradicionalni energetski sektor, industrijski sektor, to je zelo, zelo počasna industrija, najpočasnejša industrija na svetu, zelo počasna krivulja sprememb. IT sektor, torej sektor industrijske tehnologije, pa je zelo, zelo hiter. Naprimer, prenosni telefoni. Sedaj imamo že šest generacij prenosnih telefonov. Električna omrežja pred vašo hišo pa so ga to postavili pred, ne vem, 20 leti. Torej, Tukaj je velik razkol med obima industrijama. Značilnosti obeh industrij so zelo različne. Tudi zakonodaje pri tem so zelo različne in vse to je treba prilagoditi, bolj uskladiti. Kaj bo zelo pomenilo v prihodnosti? Nama podam en primer. Če bomo imeli pametne sisteme in če boste vse informacije dobili naprimer preko prenosnih telefonov, to pomeni, da bodo vse vaše podatke zbrali preko takšnega sistema. Kako bo potem z varstvom podatkov? kako preprečiti zlorabe podatkov. Kako, na primer, lahko nekdo gotovi, kaj počnete, kdaj počnete, kdaj ste doma, kdaj niste doma. Sedaj imamo varstvo podatkov samo za IT sektor, ampak eh, mislim, da bo nekaj podobnega potrebnega tudi pri energetskem sektorju v prihodnosti. Za zaključek pa namenim še tole. Energetska odvisnost ne velja samo za odvisnost od virov, ne, odvisnost pomeni tudi odvisnost od finančnih virov, ki so dostopni za ta sektor. V Evropi zelo jasno vidimo, da je ravno tukaj osko grlo v energetskem sektorju, kjer vključujemo vse um, pametne sisteme, prihranke, potrebujemo tisoč milijard evrov naložb V redu se damo um, tretji, drugi energetski svežen, različne vrste zakonodaje, potem 20 uh, odstotkov do leta 2020, potem um, ne vem koliko odstotkov do leta 2050, veliko znižanj in tako dalje in tako dalje. Ne glede na cilje, ki smo jih zastavili v zadnjih letih, lahko rečem, da nismo dosegli zadosti naložb za ta sektor. In to moramo vedeti, dokler ne bo zadosti naložb, ne moremo spremeniti praktično nič. Kajti zakonodaja ne bo tista, ki bo nekaj spremenila. Ne, samo projekti, ki bomo dejansko veljavili v praksi, bodo nekaj spremenili. In to je sedaj bistvo. Evropski politiki, torej nacionalni in na EU ravni, moramo nekaj storiti. Ne smemo samo govoriti, besedičiti, ampak moramo nekaj dejansko tudi storiti v praksi, kajti to potem nekaj spremenilo tudi za gospodinstva po Evropi. Tako bomo tudi nekaj spremenili na področju energetike. Za konec pa ne podarim še tole. EU nima pristojnosti pri energetiki. To ni po Lizbonski pogodbi politika skupnosti. In to potem otežuje stvari, kajti z različnimi drugimi politikami lahko nekaj strimo, ne pa s tem. Naprimer z okoljsko politiko, potem notranjim trgom, potem eh, politika konkurence in tako dalje. Naprimer, želite ugotoviti, um, kaj je voda, energija preko steklenice preko steklenice lahko pridete do definicije vode. To ni smiselno. Torej, nacionalne države imajo pristojnosti na tem področju po pogodbi in zato je jasno, da Evropa ne bo dosegla svojih ciljev, pa če so še tako lepi, dokler nacionalni parlamenti ne bodo storili svojega. Zato sem zelo hvaležen, da ste danes prišli sem in upam, da boste uživali svoje dneve v Bruslu. In vsi si želimo lepšo, boljšo Evropo za ženske v naših gospodinstvih, za gospodinstva na splošno, ne pa samo za velika podjetja. Hvala. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. Želel sem povedati, da sem zelo zadovoljen, da sem lahko prisoten tukaj, kjer govorimo o tako pomembnih zadevah. Zaenkrat sicer energija še ni del skupnih politik in ravno kar smo slišali, da ima to številne negativne posledice. Mi pa vemo, da več Evrope pomeni tudi boljšo Evropo. In eh, vsaj na področju energetike in plina ne izkoriščamo dovolj možnosti ekonomije obsega, ki jih nudi Evropska unija. Kar pa zadeva energetsko učinkovitost ter vrčevanje z energijo, moram reči, da se ne povsem strinjam z Edit. Imamo podatke o tem, kar eh, se dogaja na regionalni ravni. Dve državi članici, ki sta pred kratkim vstopili v Evropsko unijo, imata takšno stopnjo energetske učinkovitosti, ki ne dosega niti polovice energetske učinkovitosti 15 eh, držav članic, ki so vstopile prej in to tako, če merimo po, po, sam, po, po gospodinstvih, kot po uh, odstotku BDP-ja, ki ga to predstavlja. Tako da mislim, da bi morali na evropski ravni delati na tem, da bi se te številke bolj približale in da bi se tudi te države bolj približale Zahodnji Evropi. Uh, Še nekaj bi želel povdariti, kar je že omenil gospod Buzek v svojem uvodu in sicer, kako pomembno je spodbuditi naložbe na področju energije. Tukaj imamo več možnosti, naprimer fuzija, pa ni to edina možnost. Imamo tudi termično energijo, ki bi jo lahko bistveno bolje izkoriščali. Na Mačarskem, naprimer, imamo zelo ugodne naravne možnosti za izkoriščanje to vrste energije, vendar pa nimamo na voljo dovolj kapitala ter primerne tehnologije, da bi to razvili. Zato menimo, da bi tudi na področju geotermične energije morali spodbujati pobude na evropski ravni, da bi to energijo bolje izkoriščali. Ehm, tukaj smo govorili tudi o tem, o tej dirki, ki nas lahko pripelje do številnih dobrih rezultatov v desetih ali dvanajstih letih. Vendar pa moramo razmišljati in gledati na to, kaj počno naši konkurentje na istem področju, ker zelo možno je, da bomo zamudili vlak in da ne bomo prišli do cilja, tako kot smo si to zastavili. In zato moramo upoštevati tudi predloge Žaka Delorja, v zvezi z možnostjo izdaje euroobveznic, kar je tudi izredno pomembno za področje energetike. Če bo Evropska unija sprijela to zavezo in začela izdajati euroobveznice, bomo gotovo lahko s tem dosegli pozitivne posledice na področju naložb v energetsko infrastrukturo kar bo gotovo bistveno boljše, kot če bi to morali vsak zase početi posamezna podjetja in posamezne države oziroma regije. Za konec, če naj povzamem, bi rekel tako. Sam menim, da moramo dejansko se zauzemati za vzpostavitev pametnih energetskih omrežij in jih dobro izkoriščati. Na mačarskem imamo skupino, ki se že ukvarja s tem na eksperimentalni ravni. To je bistvenega pomena za našo prihodnost in zato moramo izkoriščati vse možnosti, ki jih imamo na voljo, vendar pa moramo to početi skupaj ker bomo le vsi skupaj lahko čim bolje izkoristili možnosti, ki jih imamo in eh, tudi bolje izkoristili prihodnje finančne perspektive. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Ivan za Poljski senat, izvolite. E. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Preden spregovorim o inteligentnih energetskih sistemih, bi rad govoril o proizvodni toplotne energije in sicer bi rad odgovoril na vprašanje, ali je res, da je neuporabljena energija najcenejša. Ja, to je moj odgovor in lahko navedem tudi primer. Tukaj niso potrebna velika finančna sredstva. V določenem trenutku gre za bolj dolgoročen postopek gre recimo za toploto, ki ostaja oziroma ki se proizvaja v gradbeništvu. Pri nas eh, je bilo veliko toplotne izolacije in zaradi tega eh, se je zmanjšala poraba eh, energije oziroma so stavbe postale bolj energetsko učinkovite in sicer z 3 do 4 krat. potem pa še kar regionalno specifični. Gre za proizvodnjo energije in pa za prenos energije. In že prej sem dejal, da obstajajo tukaj specifične karakteristike posameznih držav. Poljska recimo je zelo mrzla država, kar zadeva podnebne pogoje in zaradi tega je izolacija izjemno pomembna. Več energije se na polskem porablja za ogrevanje kot eh, za proizvodnjo električne energije. V svetovnem pogledu se je ogrevanje oziroma se potrebe po ogrevanju znižali za 40 odstotkov, predvsem zaradi inteligentnih eh, sistemov. Parametri, ki se tukaj uporabljajo, so povsem drugačni kot eh, parametri, ki se uporabljajo pri električnih eh, omrežjih. Pri celotnem gospodarskem razvoju, ki smo mu bili priča, se je potreba po ogrevanju za 40 odstotkov zmanjšala. Tudi to je dimenzija, ki jo je potrebno izpostaviti. In naj se sedaj vrnem k inteligentnim omrežjem. V dokumentih Evropske unije lahko malo beremo o ogrevanju nadaljavo in pa o majhnih objektih za proizvodno toplotne energije. Na polskem je tako, da ima vsako mesto lastno omrežje za daljinsko oziroma za ogrevanje nadaljavo in takšna infrastruktura potrebuje tudi ustrezne investicije sedaj pa je potrebno pove, poskrbeti za povezavo in vzpostavitev določene sinergije. Gre torej za skupno proizvodnjo, za povezavo in pa prenos te energije. Mislim, da sem s tem že izkoristil svoj čas za govor. Um. Um, Hvala lepa. Se pravičujem, ker nisem mogla priti že prej. Nisem mogla prisostovati. Bila sem na drugem sestanku, tudi na glasovanju. Ampak bistvo razprave o energetiki je zelo pomembno. Bila sem pročevalka za parlament glede plina, ki se ga pridobi na morju. Evropski parlament tukaj zelo trdo dela. Me slišite? Ja, v redu. Ta del razprave se nanaša na to, da bi na bolj pameten način upravljali poprašovanje na ravni skupnosti. Seveda je poprašovanje zelo pomembno, ampak tudi zagotavljanje oskrbe je zelo pomembno. Enako je pomembna tudi raznolikost in pa konkurenca. Ravno preko konkurence lahko bolj okrepimo oskrbo. Vsi ti izzivi nas združujejo. Torej, o čem govorimo? Kako financirati in kako zbrati sredstva za dolgoročno financiranje pri projektih, ki jih želimo doseči? Torej, kaj želimo storiti? Želimo spremeniti porabo energije in povečati varnost. Včasih se vprašam, ali v Evropi dejansko otežujemo pridobivanje sredstev za nekatere projekte. Kako, če bolje, zmanjšati to vrzel med našimi željami in pa projekti, ki se dejansko potem uveljavljajo tudi v praksi. Želimo dolgoročne investicije, ampak po drugi strani pa vlagatelji želijo imeti neke projekte, v kateri bodo lahko vlagali. Ampak odkje pa bomo pridobili sredstva za takšne dolgoročne projekte? Morda mi v Evropi celo postavljamo ovire preko zakonodaje za ta sektor. Morda postavljamo ovire za vlagatelje, morda vlagatelji ne želijo vlagati v infrastrukturo, ki jo potrebujemo, zato da bi povečali raznolikost v energetiki pogosto se pogovarjam z vlagatelji in kaj pravijo? Skrbi jih to, da ne vedo, kakšno bo zakonodajno okolje v prihodnosti na dolgi rok, kajti tudi projekte so pogosto dolgoročni. In tu v parlamentu mislim, da moramo biti odgovorni. Tudi v sodelovanju z različnimi državami, ki imajo različne potrebe. Vsi skupaj moramo poskrbeti za to, da bomo ustvarili čim bolj zanesljivo podlago. Sveda je svet negotov, ampak želimo zagotoviti čim bolj zanesljivo podlago, okolje, zato da bomo naložbe iz javnega in zasebnega sektorja namenili za gradnjo nove infrastrukture, s katero bomo lahko povečali raznolikost in zagotovili, da ne bomo razsipali z energijo, ampak da bomo dejansko poskrbeli za tisto, kar ljudje v Evropi potrebujemo. Najlepša hvala. Gospod Vidman iz Avstrije. Hvala lepa, gospod predsednik. Vrnil se bom k polskemu kolegu, ki je govoril o termični sanaciji stavb. To je zelo pomembno. Na ta način lahko namreč privrčujemo veliko energije. 40, 60 odstotkov, poleg tega gre tukaj za ustvarjanje novih delovnih mest, poleg tega pa se okrepi tudi energetska učinkovitost in to se v Avstriji precej dogaja. Sedaj pa smo spet pri temeljni razpravi. Nafta, zemljski plin, uran. In vsi ti viri, ki sem jih sedaj naštel, so zastareli, namreč um, na voljo nimamo zadostni, zadostnih zalog, zaradi tega se trenutno upiramo na vire, ki jih bo kmalo zmanjkalo. Obstajajo tudi študije, ki pravijo, da se bo potreba po zemljskem plinu zmanjšala, kajti kje se uporablja uh, zemljski plin v gospodinstvih in tam poraba upada zaradi boljše izolacije stavb in pa v industriji. Do leta 2020 bi lahko privrčevali 14,1 milijard evrov pri uvozu zemljskega plina zgolj z temi ukrepi. In naj še enkrat ponovim. Z omrežji, ki bodo povezali Evropsko unijo z tretjimi državami, bomo izgubili delovna mesta v Evropski uniji in to predstavlja nevarnost za gospodarsko rast v Evropski uniji. Na ta način izgubljamo delovna mesta v Evropski uniji in to je dejstvo, ponavljam, dejstvo. In pa še obremenilni testi. Ja, seveda. Želimo jih, ampak če to ne bo sredstvo za lobiste na področju jedrske energije. V Fukushimi je v zrak šlo toliko, dva in polkrat več urana kot v e, Črnobilu. Edina sreča je bila, da je bila Fukushima polok Pacifika. Torej, prosim, ne pozabite na to. Potrebujemo verodostojen in dobro premišljen načrt za izstop evropske energije iz jedrske energije. Zato bo potrebno zaprtje jedrskih elektrarn, vendar pa pri tem potrebujemo uresničljiv načrt. Le tri odstotki energije na svetu prihajajo iz jedrskih elektrarn jedrska pogodba. Zakaj eh, Avstrija ne more izstopiti iz te pogodbe? Zakaj ne moremo sredstva, ki jih moramo namenjati za to področje, uporabiti eh, za recimo obnovljive vere energije? Zakaj Avstrija ne more izstopiti iz Euratoma? Potem pa kar zadeva električno energijo. V Avstriji pravzaprav ni konkurenčnosti na tem področju. Želim si, da bi komisija kaj storila tudi na tem področju. In da bi uporabila prihodke iz električne energije za pomoč gospodinstvom. ne pa da se ta sredstva namenjajo za različne politike. In še energetska mešanica, to je zadnja točka, o kateri bi rad spregovoril. Vedno znova je bilo rečeno, energetska mešanica to je nacionalna zadeva. Ampak sevanje ni nacionalna zadeva. Gre krepko preko meja posamezne države. Torej, Vsak lahko sam odloča o energetski mešanici, dokler je iz te energetske mešanice izključena jedrska energija. Hvala lepa. Govorimo o inteligentnih omrežjih v tem trenutku. Naj to ponovim, da se ne bo to spremenilo v nekakšno razpravo o jedrski energiji. Sedaj bi z veseljem dal besedo naslednjemu govorcu in sicer je to Julian Janko iz Romunije. Mult. Kratkaj ste. Hvala. Ta tematika je po mojem mnenju zelo pomembna. Naj podarim nekaj stvari, ki zaenkrat še niso bile izpostavljene. Pametni energetski sistemi pomenijo tudi to, da moramo analizirati omrežja. To so živa omrežja, ki se spreminjajo. Če želimo takšna omrežja, moramo tudi povečati naložbe v nove tehnologije. In tukaj smo pred dvema izzivoma. Prvič, vedno večja poraba energije po ocenah Mednarodne agencije za energijo. se bo poraba električne energije podvojila. Do 34 teravatov na uro z 18 teravatov. To pomeni, da potrebujemo ogromne naložbe, 21 bilijonov evrov. Torej, Če želimo zagotoviti to večjo porabo energije, bomo potrebovali veliko novih energetskih poti in um, lahko bi rekli, da bi um, potrebovali veternice od Brusla pa do Pekinga ali pa naprimer ogromna nogometna grišča z fotovoltaičnimi celicami. Potrebujemo opremo, ki bo zagotovila dostop do potrošnika, tako da bo tudi potrošnik lahko um, upravljal svoje potrebami. Kaj potrebujemo? Prvič, človeške vire. Evropska unija se sooča z veliko težavo staranja prebivalstva. In drugič, mladi ne študirajo tehničnih ved praktično v vseh državah mislim, da imamo težave s tem. Premalo je strokovnjakov, premalo je uh, tehničnih strokovnjakov za energetsko področje. In ravno energetsko področje zahteva posebna strokovna znanja, še toliko bolj um, za pametne energetske sisteme. Imamo torej težave. Nijemo zadosti človeških virov. Drugič, proizvodna tehnologija je preveč zasičena. Vsako leto moramo nadomestiti 25 odstotkov obstoječih zmogljivosti. Treba tudi izboljšati prometna omrežja, treba je uvesti nove tehnologije in pa avtomatične sisteme. Še tretja velika preljiva točka pa so finančne veri. Omenjena so bila dva primera. Naj podarim. Toplotna energija. V zadnjih 20 letih se nismo ukvarjali s to tehnologijo. To še posebno velja za države članice iz Srednje Evrope in pa Jugoshoda Evrope. Prav tako smo tudi izgubili lokalne trge na področju toplotne energije. Ljudje se niso več povezovali s temi omrežji, zato ker so bile cene previsoke. po mnenju strokovnjakov za energetsko področje. Naj omenim študijo na globalni ravni. Naslednje. Pomembna energetska učinkovitost pravijo strokovnjaki. To študijo so opravili v 84 državah po svetu. Energetska učinkovitost mora biti prva prednost naloga za vlagatelje na svetovni ravni. V državah kot je Romunija, naprimer, je potencial za zmanjšanje porabe 50 odstotkov. Romunija pravi 40 odstotkov svoje električne energije v stavbah, za stavbe torej. In poraba elektrike včasih predstavlja samo 70 odstotkov vseh prihodkov, sploh po zimi. Zato je nujno na evropski ravni treba zastaviti mehanizme za prenos naprednih tehnologij. Tukaj predvsem govorim o učinkoviti kogeneraciji, tako da bomo bolje povezali Zahod in pa jugovzhod Evrope. Tudi srednja Evropa potrebuje čim boljši dostop do učinkovitih energetskih virov. Potrebujemo enoten pristop in pa boljše povezovanje med državami članicami kajti ravno države članice um, zagotavljajo razvoj in pa ravnoteže pri energetski bilanci. Drugič, prav tako potrebujemo tudi opazovalnico za energetsko področje na nacionalni ravni. Nujno morajo vsi parlamenti spremljati to področje, tako da bodo tudi vzpostavili najbolj um, bistvene strategije za prihodnost. In tretjič, treba je ugotoviti, kateri so tisti finančni mehanizmi, s katerimi lahko prenašamo tehnologijo iz ene države v drugo. Prav tako moramo tudi ustrezno zakonsko urediti um, trg uh, trgovanja z izpusti. Sedaj pa gospod Bara Kausas iz Litve. Thank you very much, chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Paskatino pasisakiti, ponovit. Kolegice in kolegi. rad bi se odzval na tisto, kaj je povedal gospod Whitman iz Avstrije. Ko govorimo o jedrski varnosti, moramo govoriti ne samo o upravljanju jedrskih reaktorjev, ampak tudi o jedrskih reaktorjih, ki so zgrajeni zelo blizu meja EU. Rusija in Belorusija bosta zgradili dve jedrski centrali samo nekaj kilometrov stran od Litve. In Litva je članica Evropske unije. Po tragediji v Fukushimi se zavedamo tega, da jedrska industrija ni tako varna, kot so nam nekateri govorili v zadnjih dveh desetletjih. Če v prihodnosti pride do nesreče, bodo ti jedrski reaktori v Belorusiji in pa Rusiji prenesli onesnaženost vse do Balskega morja. Kaj to potem pomeni? Danska, Švedska in tudi druge države bodo izpostavljene takšnim posledicam. službe EU oziroma vse ustresne institucije EU morajo biti zelo proaktivne v takšnih okoliščinah, kajti sama Litva se ne bo mogla soočiti s takšno grožno pri jedrski energiji. Prav tako ne bo mogla sama zagotoviti varnosti za celotno Evropsko unijo. Zakaj govorimo o tem? razmere v Rusiji in pa Belorusiji niso ravno rožnate. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo kolega Odi. Merci, monsieur le président. Euh, mon propos. Euh, hvala lepa, gospod predsednik. Govorimo torej o infrastrukturi in pa o skrbi z energijo. Evropska unija, to je celina in smo v konkurenci z drugimi celinami. Ampak kaj je tukaj razlika? Naši konkurenti so države, mi pa smo entiteta, torej s Kitajsko, z Brazilijo, z Indijo, z Rusijo, z ZDA smo v konkurenci. To so narodi, mi pa smo entiteta, skupnost držav. Zato se moramo dogovoriti, kaj bomo storili na evropski ravni. energetska infrastruktura seveda je zelo pomemben element večje konkurenčnosti Evrope. Rad bi omenil, kako je z upravljanjem infrastrukture in pa prihodnost. Vse od razvoja tega trga. Ne vemo čisto točno, kje so omrežje, ampak kdo so lastniki omrežje. Gospod predsednik, imeli smo sestanek ravno o tem, kakšne so potrebne naložbe v energetsko infrastrukturo v prihodnosti. In takrat sem zastavil vprašanje. Tam je bilo veliko strokovnjakov, tudi lastnikov plinskih podjetij, naprimer Gazdafrons in druge. In vprašal sem, pa kdo je ta lastnik omrežja? Nihče danes ne ve točno, kdo je sploh lastnik omrežja. Če naprimer Gazprom ali pa drugo podjetje v prihodnosti začne kupovati takšna omrežja, kdo jim bo to preprečil? Na to sem želel pozoriti iz naslednjega razloga. Naši državljani ne vedo točno, kako je s tem, mi pa predstavljamo evropske državljane. Mislim, da moramo zagotoviti kakovost omrežji, zanesljivost in pa medsebojno povezanost med državami članicami. Prav tako je tukaj pomena tudi medsebojna odvisnost um, lastnikov omrežji. Državljana moramo natančno razložiti, kako je s tem sedaj se lahko vprašam, ali ni prišel končno pravi čas, da se pogajamo z operaterji. Morda bi lahko nacionalna gospodarska družba skrbila za um, evropski sistem. Ta bi potem zagotavljala naložbe na evropski ravni. Seveda, bi morali zagotoviti tudi solidarnost med državami, ne bi smeli vse stroško prenesti na končne uporabnike. Ampak vsem državam bi morali eh, zagotoviti, da bomo imeli čim boljšo proizvodno. Tako da bo vsak državljan, ne glede na to, kje živi, imel čim boljši dostop do energetskih virov in tako bi imeli tudi čim boljše razmerje med um, kakovostjo in ceno, višjo stroškovno učinkovitostjo. Tako bomo tudi bolj konkurenčni napram drugim konkurentom na globalni ravni operateri, pa bodo še vedno lahko konkurenti drugim, naprimer pri proizvodnji, pa pri distribuciji energije. Toliko. Hvala lepa, gospod predsednik. So, danke sehr. Hab... Najlepša hvala. Še Johan Hel se je javil k besedi. Hvala lepa, gospod predsednik. V razpravi smo se ukvarjali z dvema temama. Po eni strani z varnostjo oskrbe z energijo in če lahko še enkrat povzamem to, kar smo prej dejali, je potrebno obravnavati prihodnost varnosti oskrbe z energijo v povezavi z prihodnostjo jedrske energije in z odločitvami Evrope na to temo. Druga tema ki smo izpostavili, pa je tema raziskav in pa inteligentnih sistemov. Rečeno je bilo, da lahko veliko energije privrčujemo z sanacijo stavb. In pri raziskavah gre tudi za to, kako lahko bolje vrčujemo z energijo in z varčevanjem pri električnih napravah bi lahko prevarčevali veliko energije. V Avstriji imamo izračune, da bi lahko privrčevali toliko energije, kot jo proizvede ena jedrska elektrarna, če bi vse uh, električne naprave izklopili na mesto, da jih imamo v stanju pripravljenosti. Torej, mislim, da bi v prihodnosti morali biti bolj varčni. Najlepša hvala. Kolegica Herco bo še enkrat dobila besedo kot poročevalka. Hvala lepa, še enkrat, kolegice in kolege. Naj pozdravim razpravo, ampak res moramo potem oditi na pogajanja. Najprej naj začnem pri zadnjem govorcu. Imamo veliko večje možnosti pri raziskavah in razvoju, kot jih izkoriščamo. Zato smo se na evropski ravni um, odločili, da bomo opredelili ta tretji strateški načrt, ampak tudi tukaj potrebujemo finančna sredstva. Ko smo sprejeli načrt SET že pred leti, je bil poročevalec Ježi Buzek. Takrat sicer še ni bil predsednik um, parlamenta, bil je pa član ITREA. Tam sem bila pročevalka v senci za socialiste. Stroški za 10 milijard evrov in potem je parlament rekel, v redu Evropska unija mora zagotoviti um, 4 um, milijarde. Kaj pa današnji stroški? Današnji stroški bili 80 milijard za enake raziskovalne projekte, torej cena se vedno povišuje. Nismo še začeli s temi projekti, pa jih moramo začeti. To je edina pot. Moramo um, nameniti več sredstev za set načrt, tako da bomo dejansko ukrepili raziskave in razvoj. Dvoje bi rada izpostavila. Naš skupni cilj za to, da odpravimo regulativne ovire na EU ravni in nacionalni ravni je zelo pomemben. Prav tako pa namen še lokalno raven. Namreč odobritve, tudi te so del investicijskih projektov. Pogosto so to tudi velika ovira za projekte. Gospod Joža je omenil evroveznice in pa nekatere dokumente. To je zelo pomembno, kajti uh, mi smo se um, zazemali za davek na transakcije in pa tudi za evroveznice. Kaj smo želeli storiti s tem? Več sredstev. Države članice gotovo ne želijo dati več sredstev EU. In zato je EU proračun omejen sam po sebi. Uh, Finančni ministri v vseh državah so zelo kritični do teh projektov. Sveda, vsakdo misli na sebe, ampak gledajte, kaj pa vaši finančni ministri, ali so zavezani um, investiranju v energetske projekte? Če ne, moramo očitno storiti še zelo veliko. Če ne bo finančnih sredstev, ne bo teh projektov. Pa še tole bi podarila, nekaj, kar je zelo pomembno, ko govorimo o prihodu na pametna energetna mreža pametni števci, ti so bili zelo pomembni za evropski parlament. Dokler nečesa ne merite, pač ne morete prihraniti. In pametni števci so čudovit projekt. Moramo um, poskrbeti za to, da bodo gospodinstva um, na bolj vidnih mestih merila um, svojo porabo da ne bodo števci tam nekje v nekih eh, temačnih prostorih, ampak na bolj vidnem mestu, tako da bodo vsi dejansko videli, koliko sredstva pravite za energijo v določenem trenutku. Morda kdo ne želi vedeti, koliko kilo ali kaj podobnega, ampak sama želim vedeti, koliko sem porabila. In ravno s pametnimi števci lahko največ prihranimo. V naslednjih 20 letih eh, moramo torej doseči to, um, da bi imeli pametne števce v vseh gospodinstvih po Evropi. Kajti to je gotovo najboljši način za to, kako zmanjšati porabo in tudi povečati ozaveščenost. Naj se pa vrnem na začetek. Mislim, da moramo organizirati več takšnih konferenc. To je bila prva konferenca takšne vrste. Moramo delovati s takšnimi konferenci. Treba je ugotoviti to, da um, povežemo nacionalne in evropske zakonodajalce kako torej um, zagotoviti boljše življenje za vse naše državljane. Hvala pa vsem, da ste prišli na to konferenco. Hvala vsem za pozornost. Äh, Najlepša hvala. Sedaj bom dal besedo gospodu Kovaču, predstavniku predsedstva, ki ima zadnjo besedo v tem delu razprave. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Torej, the neighbor. Térd el a másikat, térd el a rogánét. Yeah, this works. So, engedjék meg, hogy a púcsú... No, na, ne začnem še enkrat. Torej, če mi dovolite, bo na zadnje spregovorilo predsedstvo in to v jeziku države predsedovanja. Uh, Najlepša hvala vsem prisotnim na današnji razpravi. Lahko vam zagotovim, tako na, da tako na tehnični ravni kot na ravni sprejemanja političnih odločitev vodimo zelo podobne razprave, kot smo jo ravno kar slišali in predsedstvo pri njih aktivno sodeluje. Tako vam lahko obljubim, da bom posredoval uh, vsebino te razprave tudi ministrom pristojnim za področje energetike. V prvem sklopu je bilo postavljeno vprašanje, na katero se želim odzvati in sicer ste vprašali, ali je res potrebno razviti evropske infrastrukture tako, kot se namerava. Na ravni predsedstva menimo, da to gotovo niso nekoristni načrti, ampak glede na to, da smo energetsko odvisni v veliki meri od držav izven Evropske unije, bi se na ta način lahko rezervni viri prenašali znotraj Evropske unije z enega konca na drugega in na ta način bi lahko zmanjšali energetsko odvisnost in prispevali k energetski učinkovitosti. pomembno pa je razviti infrastrukturo, s pomočjo katere bomo lahko na ta način uporabili te rezervne energetske vire. In v prvi fazi je predvsem predvideno financiranje trga, ki bo omogočil to izmenjavo eh, rezerv oziroma to samo ne bo dovolj morali bomo tudi posredovati z neko evropsko strategijo, zato da bomo to uresničili. No, in potem v nadaljevanju smo slišali tudi druga stališča in vsekakor se vsi strinjamo s tem, da se energija, ki je najbolj poceni, ne uporablja dovolj. Vsekakor pa je nujno vzpostaviti stabilna omrežja. To je treba zagotoviti in to je ključnega pomena, saj ima to bistven vpliv na varnost oskrbe z energijo. Varnost energetskega omrežja lahko bistveno povečamo. In še zlasti, če pri tem uporabniku zagotovimo, da bo lahko sodeloval ne le pri sami uporabi, ampak tudi pri proizvodnji energije, ki se bo vračala v omrežje. Govorili smo tudi o mehanizmu spodbud za to vrstno delovanje in govorili smo tudi o pametnih um, umestnikih ter o pametnih števcih. In po našem mnenju, če se več stvari počne na evropski ravni, to prinaša novo dodano vrednost. V naših tehničnih razpravah se je, ko govorimo o vzpostavitvi pametnih omrežij, izpostavilo tudi naslednje. Potreba po spodbujanju sodelovanja in interakcije med odjemalci in eh, energetskimi podjetji ter potreba po spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije. Pa še nekaj pomembnega smo že obravnavali, kar danes vsaj neposredno ni bilo omenjeno na tej popovdanski razpravi. In sicer moramo razmisliti o tem, kdaj se bodo začela bolj široko uporabljati električna vozila, ker v tistem trenutku bo ravno tako naraslo povpraševanje po električni energiji. Trgi z električno energijo pa so zelo tesno povezani med seboj. To, kar se dogaja v eni državi, neposredno vpliva na dogajanje v sosednji državi in na odjemalce v sosednji državi, ki lahko čutijo posledice sprememb na energetskem trgu. In zato je to treba upoštevati, saj lahko to vpliva na konkurenčnost celotne Evropske unije. Vprašanje konkurenčnosti ne zadeva samo vrste energije, jedrske energije, ampak tudi druga vprašanja povezana z energijo, naprimer um, odpadke. Vprašanje jedrskih odpadkov je ravno vprašanje, zaradi katerega je ta energija eh, tako nezaželena v očeh široke evropske, širše evropske javnosti. Vendar pa je treba razmišljati tudi o tem, o tem, kako lahko skupaj v Evropski uniji prispevamo k izboljšanju naše konkurenčnosti in uh, neodvisnosti. Najlepša hvala. Zahvaljujem se državnemu sekretarju Kovaču in vsem prisotnim za dragocene prispevke danes. Obravnavali smo številne vedike in različne pristope. Ob koncu bi rad povdaril, da sem prepričan, da se je danes izkazalo, da imamo skupno točko in sicer potrebno je zagotoviti povezavo energetskih omrežij. Slišali smo tudi nekaj argumentov, da je mogoče, da bo ta povezava povečala odvisnost. Ampak tudi tisti, ki so izrazili takšne pomisleke, so se zauzeli za povezavo energetskega omrežja. Tudi sam spadam k tistim, ki menijo, da je potrebno odvisnost zmanjšati. Kljub temu pa je povezava v mreži nujno potrebna, sicer ne bo napredka. Če bomo enotnega mnenja, potem bomo lahko dosegli napredek pri varni oskrbi z energijo. Danes lahko zaključimo, da so za izboljšanje energetske učinkovitosti in za zmanjšanje odvisnosti potrebna tudi sredstva skupnosti. Če bi zahtevali preveč, bi bilo to nerealistično. Ne moremo povsem izkoristiti zunanih virov. Evropa bo še dolgo odvisna od tretjih držav, ko gre za energetske vire. Lahko sicer zmanjšamo odstotek odvisnosti, ampak ne bi bilo realistično razmišljati o alternativnih energetskih poteh za varno skrbo energi z energijo celotne Evropske unije in še pristojnosti. To morda ne bi, bil, ne bi smel biti del današnje razprave, ampak s tem se ukvarjajo tako nacionalni parlamenti, kakor tudi Evropski parlament. Da, res je, pri posameznih energetskih mešanicah je potrebna tudi vključitev Evropske unije. Kolikšen recimo naj bi bil delež obnovljivih verov energije? Jedrska energija bo zmeraj pomembna tema. Vedno potekajo živahne razprave na to temo, tudi v povezavi z eh, katastrofo v Fukushimi, ampak obstaja še veliko drugih virov energije, ki so ravno tako sporni in ki morda niso v središču pozornosti, ko gre za uporabo bioenergije, recimo. Pomislimo samo na gozdove, na krčenje gozdov ali pa občutljiva vprašanja, kot so odlagališča, tik ob meji in tako naprej. To kaže, da moramo prisluhniti drug drugemu, da moramo prisluhniti stališčem drug drugega in Evropska unija lahko tukaj deluje kot posrednik. Drugi del razprave pa morda ni bil tako dobro obravnavan kot prvi del. Kar naprej smo se namreč vračali k prvi temi in zato nismo dovolj osvetlili vseh vidikov drugega dela razprave. Morda bi se morali bolj osredotočiti na inteligentna omrežja, ki so temeljnega pomena za prihodnost. Tukaj mislim recimo na pametne števce. Veliko je še držav članic, kjer se izračunava povprečna poraba. Potem je tukaj javna razsvetljava. Tudi tukaj se obračunavajo povšali in to ne vodi ravno k vrčevanju z energijo. Poleg tega to tudi ne krepi varstva okolja, Zato so inteligentna omrežja izjemno pomembna, še prav posebej pa pametni števci. In to mora biti cilj Evropske unije. Številni so podali mnenje na to temo in mislim, da je lahko tudi zaključek današnje razprave, kateremu se bomo vedno znova vračali. Na to se bodo osredotočale tudi predsedujoče države, to sem prepričan, toliko sem želel povedati. V zaključek to je, bila, mm, to je bil moj subjektivn povzetek današnje razprave. Bolj obsežen povdetek, povzetek pa bo podal gospod Andraš Kjurk iz Evropskega parlamenta. Eh, eh, Hvala lepa za to priložnost, da sklenem to triurno razpravo. V bistvu ne morem v celoti povzeti razprave teh treh ur. Saj vam to najbrž tudi ne bi bilo všeč. In poskušal bom zaključiti na kratko. In se najprej pri tem zahvaliti vsem predstavnikom nacionalnih parlamentov za to, da ste se odpravili do Bruslja da bi tu prisostovali na razpravi. To je namreč zelo pomembno tudi za nas, evropske poslance. Pa čeprav sem sam prišel bolj proti koncu te zelo dolge razprave. se strani Evropskega parlamenta in tudi mađarskega predsedstva lahko potrdim, da je energetsko vprašanje eno glavnih vprašanj, eh, ki ga prednostno obravnavamo in zato se nam zdi zelo pozitivno to, da je mađarsko predsedstvo to temo vključilo na svoj prednostni seznam. In Ravno tako smo v našem odboru za industrijo, energetiko eh, in energetiko se osredotočali na ta vprašanja. To je logično. Zlasti glede na to, da je to vprašanje pereče, celo prvič je prišlo do tega, da se je Evropa svet Evropske unije um, sestavil in obravnaval samo to področje, področje energije. In uh, v našem odboru za industrijo in energijo smo ugotovili tudi to v zadnjih letih, da eh, se strani poslancev iz novih držav članic ni bilo zelo velikega interesa za eh, področje, ki ga naš odbor obravnava. Ampak sedaj, eh, ko govorimo o skupni energetski politiki, se interes veča. Saj v našem odboru govorimo tudi o trajnostnem vidiku bodoče energetske politike in v to usmerjamo našo dejavnost. poleg tega je v tem obdobju, odkar sam sedim v odbo, v, delujem znotraj tega odbora, prišlo do več pomembnih dogodkov na energetskem področju, torej do tega visokega porasta cen nafte, do plinske krize in tako naprej. Tako da um, se je izkazalo, glede na vsa dogajanja, da je skupna energetska politika gotovo pravilen odgovor. Uh, za izzive, s katerimi se soočamo. Mi se zauzemamo za to, da bi se ta skupna politika prenesla tudi v evropsko zakonodajo. Evropska agencija za energijo je že bila ustanovljena in eh, upamo, da se bo ta ritem na tem področju še nadaljeval. Kakorkoli sedaj pot nazaj ni več možna. In to je tudi pokazala današnja razprava. Imamo neko skupno strategijo, imamo določene direktive, ki nam kažejo pot za naprej. To je res, ampak sedaj je treba zagotoviti tudi uresničevanje vsega tega in prenos tega najprej v notranjo zakonodajo in na to tudi v prakso. Zato moramo v Evropskem parlamentu te naloge, ki so pred nami, resno jemati in jih krati kritično obravnavati. V zadnjih letih so se tu odvijale številne razprave glede te strategije, sedaj pa, ko jih bo treba začeti uresničevati, so pa nacionalni parlamenti tisti, ki so na vrsti, zato da bodo na tem delali in to uresničevali. In ravno tako eh, morajo to storiti nacionalne vlade. Zato smo zelo zadovoljni, da smo danes popovdne tukaj uh, v prisotnosti nacionalnih poslancev, poslancev iz nacionalnih parlamentov, s čimer um, še poudarjate to, da gre tu za skupna prizadevanja. In mislim, da je to glavni razlog za, današnj, na, za današnjo razpravo, ker kot sem že rekel, gre sedaj za to, da se evropske usmeritve prenesejo v notranjo nacionalno zakonodajo in po drugi strani zato, da se zavedamo, da vse, kar je možno storiti, še ni bilo storjeno in da je treba delati še naprej. Kakorkoli, vsakršna zakonodaja, ki se pripravi, ne služi ničemur, če se je ne uresničuje. In eh, v današnji razpravi smo se osredotočili tudi na vprašanje infrastruktur, tako zunanjih kot notranjih in posvetili smo se tudi vprašanju kakovosti omrežij ter pametnim omrežjem. Kar zadeva zunanje infrastrukture in kar zadeva energetske koridorje, se je v razpravi pokazalo, da obstajajo velike razlike med državami članicami, še zlasti kar se tiče eh, raznovrstnosti energetskih virov v določenih državah, naprimer imajo na voljo več plina in manj drugih virov, naprimer eh, v balskih državah imajo samo enega dobavitelja plina in nimajo druge možnosti. 80 odstotkov pokriva samo en dobavitelj, seveda gre za plin iz Rusije, medtem ko v nekaterih drugih državah, kot eh, so povedali naši italijanski kolegi, naprimer, pa je njihova energetska um, oskrba odvisna predvsem od uh, severnoafriških držav in uh, po drugi strani nimajo možnosti, da bi prišli do ruskega plina. Tako da se moramo vsem tem zavedati, da ne gre za to, da bi morali določiti nek stalen in absoluten vir določenega energenta izven Evropske unije, ampak zato, da se zagotovi raznovrstnost eh, oskrbe. Ravno tako smo omenili razne projekte, kot je tudi Nabuko, ki bo po mojem mnenju imel zelo pozitivne učinke za energetski trg v Evropi, kar pa zadeva Južni tok. No, če se bosta izvedla oba, bo tudi v redu, ampak mislim, da je, kar se tiče samih virov, vendarle eh, primernejši na buko. Zato, da bomo zagotovili različne oskrbo iz različnih držav, iz kaspijskih držav, iz Rusije in tudi od drugot. Tako da na tem moramo ustrajati, na diverzifikaciji. Govorili smo tudi o utekočinjenem plinu. To je način, s katerim bi lahko odgovorili tudi na viške povpraševanja na trgu. Pripravljeni smo vzpostavljati skupne infrastrukture, to je res, vendar pa moramo imeti neko skupno stališče oziroma skupno izhodišče pri pogajanjih s tretjimi državami v zvezi s tem. Jasno je, da je Evropska unija največja energetska unija in to moramo videti kot prednost, ki jo lahko izkoristimo. Naprimer, v tem trenutku komisija ponuja operativno pomoč Polski, zato da ji bo pomagala pri izboljšavah njene dostopnosti do, eh, do, njenega dostopa do plina. In ravno tako potekajo pogajanja z eh, dobavitelji plina z različnih območij. Kot vemo, bo tudi prihodnje polsko predsedstvo obravnavalo prednostno ta vprašanja in se posvetilo solidarnosti med državami članicami na področju energetike, ki ga je tudi treba obravnavati v tej luči, v luči solidarnosti. Torej, potreba po večjih zmogljivostih na področju omrežij eh, je bila tu jasno izražena, hkrati pa potrebujemo fleksibilnejša omrežja, ki bodo omogočala povezave med eh, različnimi področji v Evropi. K temu lahko veliko prispevajo tudi pametna omrežja, ampak vse to mora potekati po določenih korakih. Najprej je treba sprejeti zakonodajo jo prenesti na nacionalno raven in jo začeti izvajati. In na ta način se bodo lahko začele uporabljati nove zmogljivosti, lahko se bo razširila infrastruktura in šele potem bo možno tudi kaj privrčevati. No, nove naložbe v mreže bodo seveda neizogibno potrebne, tudi to je bilo povedano. Omenjeni so bili tudi primeri dobrih praks v sodelovanju med državami, naprimer na severu Evrope, kjer to sodelovanje poteka zato, da bi zmanjšali odvisnost tega območja od sosednjih. In ravno tako, kar zadeva zakonodajo za področje omrežij, ki jo bo treba še dodatno razviti, je bilo povedano, da da moramo pri tem računiti na naš, tudi na naš trg. Pričemer je gospod Adamski povdaril, da mi drug drugemu nismo konkurentje, ampak da delujemo kot neka celota in da je to dobra podlaga, da lahko ustvarimo res nek skupni trg in tako naredimo pomemben korak naprej. Uh, Tako da bi lahko realno vzpostavili to, um, ta skupni energetski prostor do leta 2014, pri tem pa seveda delamo na tem, da bi um, ukinili te energetske otoke znotraj Evropske unije. Nekateri poslanci so tudi izpostavili problem regulatorjev. To je ključno vprašanje za razvoj infrastruktur, ker gre tukaj za zelo zapletene postopke, ki jih je treba izpeljati, zelo dolge postopke, pri katerih je treba včasih čakati tudi do deset let za to, da se pridobi dovoljenje. In e, te postopke je treba poenostaviti in rešiti in če je le možno ustanoviti tudi enotno okence, zato da se bo lahko na enem samem mestu izvedlo te postopke v celoti. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje pomankanja finančnih sredstev. 200 milijard evrov bo potrebnih za naložbe v izboljšave in delovanje energetskih omrežij, pri čemer mislimo tako na Nabuko kot na e, druga omrežja. torej, če bi želeli, da ta medsebojno povezana omrežja dejansko zaživijo, bi potrebovali trikrat toliko naložb, koliko raznaša naložba za nabuko na leto. Pri tem ne smemo pozabiti na vključevanje zasebnega kapitala. Kakorkoli vemo, da Evropska unija ne more stati križem rok in da mora storiti vse kar je v njeni moči, da bodo eh, stvari stekle čim bolje naprej. Eh, pa tudi to je treba pri tem povedati, da če imamo 500 prednostnih nalog, potem v bistvu tukaj ni več nobene prednostne naloge. Prednosti si moramo natančno določiti in eh, te prednosti morajo voditi k odpravljanju ovir pri vzpostavljanju omrežij za katera se zauzemamo. In hkrati to, ta omrežja ne morejo biti kakršnakoli, temveč to morajo biti pametna omrežja. In pri tem je treba izkoristiti vse okoliščine in možnosti, ki jih že imamo. Govorili smo naprimer o izkoriščanju možnosti, ki jih nudijo energetska omrežja za varčevanje z energijo. Govorili smo o teh viških povpraševanja um, ob določenih urah v dnevu. In zato potrebujemo regulatorja, ki bo tudi naklonjen naložbam, ki bo investment friendly. Pa če se navežem še na to, kar je izpostavila gospa Hercog, pomembna vloga žensk na področju energetike, saj so gospodinstva zelo velik porabnik. In če se bomo tega zavedali, bomo gotovo bolje ravnali z energijo. Pa naj se vrnem še k svetu EU, ki je oblikoval strategijo za področje energetike do leta 2012 in ki želi doseči tudi cilj, da bi do leta 2020 na 80 odstotkih evropskega ozemlja uporabljali pametne števce. Vse to so izhodišča za strateška vprašanja na področju energije. Mislim, da smo tukaj več govorili o varni oskrbi in o trajnostni energiji. In zlasti na tej slednji temi moramo še naprej ustrajati. Zato bi želel omeniti še nekaj, to sporočilo oziroma roadmap o energiji ter o nizkoogličnem gospodarstvu v vseh sektorjih. To naj bi bil naš dolgoročni cilj, zaenkrat smo še zelo daleč od tega. Govorimo samo o infrastrukturah, ampak mogoče pa bi s primernimi naložbami v 50-60 letih ta cilj vendarle lahko dosegli. In za konec, gospod predsedujoči, še ena misel, ki se je tudi izluščila v današnji razpravi. V trenutni krizi je energija ravno tako del problematike, s katero se ukvarjamo. Ampak po drugi strani je to tudi pomemben del možne rešitve za to situacijo. In v tem smislu moramo sodelovati med seboj nacionalni parlament in Evropski parlament. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Razpravo in eh, zasedanje je odprl predsednik eh, odbora ITRE, gospod Rojl. Za konec pa imam čast za sklepne besede jaz sam. Tako da se zahvaljujem tako mađarskemu predsedstvu kot odboru ITRE in njegovemu predsedniku, predsedniku Evropske parlamenta in vsem prisotnim na tem sestanku. Mađarsko predsedstvo je prispevalo eh, veliko pogledov na to vprašanje in zato se mu zahvaljujem ter s tem zaključujem eh, to zasedanje. Hvala.